Buonasera a tutti. Lep pozdrav vsem. Pozdravljam tudi tolmače. Buonasera a tutti, innanzitutto voglio. Še enkrat dober dan vsem. Rad bi pozdravil gospoda Michaela Goldmana, predsednika odbora za kmetijstvo iz nemškega Bundestaga. Pozdravljam tudi njegove kolege. Nekoliko bomo spremenili dnevni red. Namreč strokovnjaki, ki bodo predstavljali študijo o liberalizaciji trgov v vinskem sektorju imajo težave z leti, zato bomo stvari nekoliko prestavili. Podpredsednik Vecehovski bo jutri prvi na vrsti, kar zadeva pravice do zasajanja, pa bomo obravnavali kasneje. Poleg tega Luisa Kapula Santoša z nami ne bo tako da vam bomo danes še sporočili, ali bomo to točko kamorkoli prestavili oziroma ali bo kolega nadomestil do druge skupine socialistov in demokratov. Druga zadeva, sprejetje zapisnikov vse 6. februarja 2012, če nimate nobenih pripomb do konca sestanka, potem bomo zapisnike sprejeli. Današnji sestanek, kolegice in kolegi, tako kot običajno prenašamo po spletu. Vse kolegice in kolege pa še enkrat obveščam o tem, da danes slavimo 50-letnico SKP-ja. Ob pol osmih v parlamentu, torej danes zvečer, organiziramo koktejl sprejem. Skupaj z nami bodo tudi številni ministri za kmetijstvo. Mnogi se bodo odeležili tega srečanja, zato vas prosim, da se ga odeležite tudi vi, kajti to je izvrstna priložnost za to, da si neformalno izmenjamo mnenje, torej poslanci iz našega odbora in ministri za kmetijstvo. Torej danes zvečer ob pol osmih. Dobro, kolegice in kolegi, sedaj pa lahko kar začnemo z delavnico o okoljskih javnih dobrinjah v novi skupni kmetijski politiki, učinku zelenih pobud in možnih alternativah. Ta tema je ena od najbolj zanimivih in se tudi najpogosteje obravnava v okviru SKP-ja. Sam bi rad prisrčno pozdravil Elena Matthewsa iz Trinity College v Dublinu. Sam bo predstavil oceno predlogov v zvezi z ozelenitvijo, kasneje bo odgovoril tudi na vprašanja kolegic in kolegov, ki se bodo oglasili v razpravi. Z nami je tudi predstavnik komisije, gospod Pasku. Besedo pa predajam Alanu Matthewsu, ki bo podal to predstavitev. Izvolite. Uh, <coughs> uh, Dobar dan vsem. Hvala lepa predsedujoči za to dobrodošlico in hvala, ker ste me povabili, da pripravim študijo za odbor na temo javne dobrine v novi skupni kmetijski politiki. Danes boste slišali nekaj o gospodarskem vidiku vsega skupaj. Ne smete pozabiti na to, da je treba poslušati tudi ekologe in tiste, ki se borijo za okolje in varstvo okolja. Namreč naša kmetijska politika bi morala temeljiti na dobrih in zanesljivih znanstvenih podatkih. Upam, da boste ob koncu moje predstavitve prepričani v to, da je vse skupaj dobro temeljeno. Seveda moramo nekoliko dvigniti odzive tako na ravni držav članic kot Evropske unije, zato da se lotimo okoljskih problemov. Evropska unija ima cilje na področju biotske raznovrstnosti, tal vode podnebnih sprememb, skrbijo jo tudi izgube na področju okolja vendar, če želimo doseči vse te cilje, bomo morali vložiti veliko več dela. Že na samem začetku razprave o zelenitvi pa moramo določiti, ali je to nekaj, kar želimo sploh doseči ali ne. Obstajajo tudi argumenti, ki pravijo, da bi morali bodi si zanemariti, bodi si preložiti ukrepe za zelenitev SKP-ja. Če želimo povečati proizvodnjo hrane, tako da bi se lahko lotili tudi problema vse večjega popraševanja, po hrani, bomo morali nekaj storiti. Kar nekaj razloga obstaja. Zakaj? Sam nisem seznanjen z nobeno študijo, vsaj ne, ki bi jo predstavili do sedaj, ki bi specifično obravnavala modele komisije. Imamo sicer nekatere študije, kak, tem, kakšen bi bil vpliv zelenitve na SKP-ja. PBL, nizozemska agencija za ocenjevanje, meni, da bi bili učinki relativno nizki, 4 odstotke glede obdelovalne zemlje, potem 2 odstotka, ko gre za živinorajo, nekje do leta 2020. To sicer niso trivialne številke, ampak vseeno so nekje v dosegu, ki smo ga opisovali na letni ravni. Kar zadeva kratkoročno obdobje, zelo verjetno bo proizvodnja hrane skupaj z varovanjem okolja dopolnilni dejavnik. Nekatere skrbi tudi raznolikost kmetijskih verov, da je to treba obravnavati ločeno od prehrambenih verov. Menijo, da bi morali odpraviti zahteve na področju biogoriv, zato ker vse to veliko več stane in poleg vsega ne prispeva k ozelenitvi. Nekateri tudi trdijo, da če so cene živil visoke in verjetno bodo takšne tudi ostale, potem okoljske storitve verjetno ne bomo mogli ponujati po ceni, da se bodo tudi cene teh storitev povečale, kar pomeni, da se bo pojavila tudi sprememba pri samem kupovanju takšnih storitev. Nekateri trdijo, da bi za zelenitvijo samo naložili dodatno breme za kmete da bodo ti nosili večje stroške, ampak oni menijo, da bo proračun za neposredne, neposredna plačila ostal enak, ne glede na to, ali se bomo ukvarjali z zelenitvijo ali ne. Vendar nihče ni prepričan, da bo do tega res prišlo. Ozelenitev lahko sicer prinese določene prednosti glede možnih rezultatov. Mislim, da nima smisla odlagati ukrepov z področja ozelenitve ali jih ukiniti. Vendar ozelenitev SKP-ja ne pomeni, da lahko zanemarimo možnosti, ki bi bile stroškovno bolj učinkovite. Kar zadeva predloge komisije. Naj povem, da bi jih morali oceniti predvsem na podlagi obstoječih instrumentov znotraj SKP-ja. S temi instrumenti naj bi namreč zagotovili ozelenitev. Navskrižna no, skladnost pri neposrednih plačilih v prvem stebrnem kmetijski ukrepi v drugem stebru. Člen 68 je zelo pomemben, gre za oceno zdravstvenega stanja. Tam piše, da je treba iz prvega stebra financirati okoljske storitve. Drugi stebr, tu so kmetijsko-okoljski ukrepi in zajemajo 23 odstotkov površine, ki bi lahko bila deležna neposrednih plačil, približno četrtina torej. Je pa vse predvsej odvisno od tega, o kateri državi članici govorimo in o katerem obdobju. Seveda je vse odvisno od tega, v katerem programskem obdobju se nahajamo in kolikšen proračun imamo na voljo. Udeleženci v teh agrokmetijskih in okoljskih ukrepih delujejo na kmetijah kjer ni intenzivnega kmetijstva, na tistih kmetijah, kjer se ukvarjajo z bolj intenzivnim kmetijstvom in kjer so višji dobički pri sodelovanju v takšnih schemah, pa je učinek manjši. Tako da gre tu za neko neenakomernost pri udeležbi pri kmetijsko-okoljskih ukrepih. In to je tudi razlog, zakaj je komisija predstavila nove predloge. Kar zadeva same predloge, mislim, da so vam sedaj že znani tako da nima smisla sedaj kratiti čas za to, da bi vas spominjal na te predloge. Kar zadeva samo strukturo SKP-ja, se mi zdi, da je to pravzaprav najbolj pomemben del tega zakonodajnega svežna, strukturno gledano. Pomembno je, da izboljšamo okoljsko učinkovitost SKP-ja preko neposrednih plačil, preko zelenitev, kar pomeni, da bomo morali uveljaviti tiste kmetijske prakse, ki so ugodne za zdravje in za kmetijstvo. Te bodo morali upoštevati seveda vsi kmetje. 30 odstotkov letnih pragov v vseh državah članicah bomo dali na stran za izplačilo tistih kmetov, ki izpolnjujejo vse prej omenjene kriterije in izvajo ukrepe. Sklepam, da so vam te stvari sedaj dokaj jasne. Če se lotim še tistih novejših zadev iz teh predlogov komisije. Zakaj je komisija izbrala točno ta pristop za ozelenitev? Kot rečeno, ena od prednosti je, da bo ta sistem univerzalen, vse kmetije naj bi se odeležile tega sistema v nasprotju z drugimi kmetijsko-okoljskimi ukrepi, kjer je udeležba relativno neenakomerna. Drugi argument, ki ga je predstavila komisija, pa je pojem preglednosti. Če bomo imeli zelena plačila v prvem stebru, bomo s tem legitimizirali, upravičili ta plačila. To pomeni tudi, da politične podpore enostavno ni več, zato da bi še naprej povečevali sredstva iz drugega stebra. S tem povečevanjem se je začelo leta 2000 s prvo reformo Fischler in nadaljevalo vse do zdravstvenega pregleda izpred nekaj let tem razlogom se bomo bolj podrobno vrnili kasneje, ko bomo ocenjevali posamezne predloge. To so torej razlogi, zakaj ti ukrepi. Tu pa je še vprašanje, kako. Komisija predlaga kar nekaj ukrepov, ki izpolnjujejo naslednje tri značilnosti. Ukrepi naj bi bili enostavni, v nasprotju s schemami iz drugega stebra, ki so sicer bolj ciljno usmerjene, ampak vseeno prihaja do višjih stroškov pri transakcijah. Drugi kriterij je, da morajo ti ukrepi biti splošni, torej izvedljivi morajo biti na celotnem območju Evropske unije v vseh 27 državah, na vseh površinah. To so torej homogeni ukrepi, ki jih bo enostavno izvajati in ukrepi morajo biti letno izvedeni. Preveriti jih je treba vsako koledarsko leto znotraj scheme iz prvega stebra. Predloge bomo bolj podrobno ocenili na naslednjih prosojnicah, ampak naj na začetku predstavim, kakšne so bile začetne reakcije, ko smo predstavili te ukrepe. Najprej je prišlo do določenega dvoumja pri teh predlogih komisije. In sicer v smislu, ali so ti ukrepi res zavezojoči za kmete. kakšnem smislu si lahko tolmačimo pojem obvezen, zavezojoč. Vsak kmet ima pravico, da ne izkoristi vsega tistega, do česar je upravičen. Zato so te scheme prostovoljne. Vemo, da so neposredna plačila iz Evropske unije zelo pomembna za kmete. Zavezujoča schema bi bila torej takšna, v kateri kmetje ne bi prejeli niti osnovnih plačil, poleg zelenih plačil, če ne bi izpolnjevali ukrepov z področja ozelenitev. To je ena od razlag te, os, tega osnutka uredbe, vsaj ena od razlag, ki jih je predstavila komisija. Tako da gre za neko superno skrižno skladnost, ker ne prejmeš nobenega plačila, razen če ne izpolnjuješ vsega, ne samo vključnik standardov na področju dobrih kmetijskih in okoljskih praks, temveč tudi vseh ostalih treh ozelenitvenih ukrepov. Če naj bi si ta predlog razlagali na takšen način, potem se lahko vprašamo, zakaj imamo potem dve ločeni plačili, dve ločeni inšpekciji in preglede in tako naprej. To zagotovo stvari zapleta. Po drugi strani pa obstaja tudi razlaga, da je to zeleno plačilo prostovoljno opt-in plačilo. Torej, Kmetje se lahko prostovoljno odločijo, da se bodo vključili v ta sistem in istočasno sprejeli tudi pogoje, ki so vezani na ta plačila. Zeleni ukrepi so zato zelo podobni ukrepom iz drugega stebra, ki so nekoliko bolj plitvi kmetijski ukrepi, če jim lahko tako rečemo. Ko izpolnjujejo kmetje določene pogoje in v zameno dobijo določeno plačilo. Če si tako stvari razlagamo, potem se lahko vprašamo, zakaj smo to predstavili v prvi stebr, zakaj ni to del drugega stebra. Te možnosti, torej da se okrepijo ukrepi s področja navskrižne skladnosti ali da se okrepijo scheme iz drugega stebra, so alternative, ki jih bomo kasneje ocenili, ko bomo šli skozi naslednje prosojnice kopije osnutka poročila imate pred seboj. Sam bi povedal samo par besed o tem, kako so se pravzaprav uveljavljali posamezni argumenti. Tri faze sem predvidel. Prva faza je, da si ogledamo predloge komisije z področja zelenitve. Predloge takšni, kot so. Se pravi, spraševali se bomo samo o tem, ali bomo te ukrepe sprejeli, jih izvajali, kako se jih lahko spremeni, prilagodi, kako jih lahko izboljšamo, kako lahko izboljšamo njihovo okoljsko učinkovitost, kako lahko omejimo njihove negativne posledice. V drugi fazi bomo nekoliko razširili ta svoj spektr, še vedno se bomo lotili tistih ukrepov, ki jih izvajamo iz prvega stebra. Istočasno pa se bomo vprašali tudi to, ali bi lahko komisija predlagala drugo vrsto ukrepov, ki bi jih izvedli iz prvega stebra, vendar ki bi istočasno državam članicam nudili več prožnosti. Tako da v tej drugi fazi ugotavljamo, ali je možno nesti večjo fleksibilnost v te predloge komisije, istočasno pa ostati znotraj okvira, ki ga opredeljuje prvi stebr tretja faza pa bi še razširila ta naš kontekst v smislu, da če želimo še naprej izvajati ozelenitvene ukrepe, to počnemo tudi preko kmetijsko-okoljskih ukrepov iz drugega stebra, potem si pogledamo, kako lahko ukrepimo drugi stebr. Ali lahko to povežemo s prvim stebrom in istočasno podarimo ciljno usmerjene ukrepe iz drugega stebra. To so torej trije koraki, tri faze pri pripravi analize. To je tudi načrt, ki ga bom upošteval pri nadaljnih prosojnicah v tej predstavitvi. Če začnemo s prvim korakom. Najprej predlogi komisije. Trije predlogi obstajajo. Ekološko imamo tri ciljna področja. Večina meni, da na tem področju lahko zagotovimo največje koristi za okolje. Predlog komisije je, da bi sedem odstotkov upravičenih hektarjev ohranili, izključili bi tista območja, kjer se sedi samo trava, torej travnike bi izključili. Pri oceni učinka, ki pa moram priznati, ne ocenjuje predloga, kot je bil predstavljen strani komisije v uredbi, ampak obravnava druge ukrepe v smislu, da bi dali določen del zemlišča na stran v obliki prahe, da bi tam ocenili ukrep, kot je opisan v uredbi. Obstajajo določene podobnosti. Ocena učinka pravi, da 46 odstotkov odstotkov kmetij v Evropski uniji mora dati v prahu še dodatnih 5 odstotkov zemlišč, ki jih imajo na voljo. Kar zadeva te okološ, ta ekološka območja, lahko prinesejo pomembne okoljske koristi predvsem v smislu biotske raznovrstnosti, pa tudi v smislu drugih okoljskih storitev. Naprimer, če tisto bolj revno zemljo postavimo poleg vodnih tokov, bomo s tem precej izboljšali samo namakanje te vode. Kar zadeva te ekološke ciljne regije oziroma področja. Vedeti morate, da na vsaki kmetiji morajo predeliti takšna ekološka območja. Lahko zauzamejo tudi bolj ciljno usmerjen pristop, če se jim zdi bolj primeren. Nekatera zemlišča so bolj primerna za proizvodnjo hrane in bi jih morali spodbujati v ta namen. S tem bi dosegli tudi okoljske cilje, naprimer, ko bi dali v praho tisto površino, ki ni primerna za proizvodnjo hrane, temveč je bolj naprimer, primerna za proizvodnjo tako imenovanih okoljskih dobrin. Sam sicer nisem ekolog. Verjetno bi se morali glede tega posvetovati z znanstveniki. Kot ekonomist pa sklepam, da če so ti okoljske koristi takšne, da jih lahko nadomestimo na drugem območju, da lahko potem načeloma s tem zagotovimo tudi boljšo stroškovno učinkovitost pri doseganju ciljev. Tako kot pri številnih vprašanjih, ki si jih bomo ogledali, pa tudi tu velja, da ciljno usmerjeni ukrepi zahtevajo bolj kompleksno administracijo, potem treba je paziti na to, da smo pravični do kmetov, do posameznih območij, zagotovimo enakopravnost in da čim bolj izkoristimo tudi okoljske koristi, ki jih prinašajo ekološka ciljna območja ali EFA. Na voljo imamo tudi 5 odstotkov, 7 odstotkov ali 10 odstotkov prahe. Pomembno je, kje se nahajajo ta zemlišča, ali so na samem središču pol, na obrobju pol, ali bomo dopustili žetev na teh območjih, ali bomo dopustili gojenje pridelkov, ali bo to resnično sterilna zemlja, ko gre za proizvodnjo hrane, ali bomo stvari med seboj povezali naprimer, ali bomo preko pokrajine unesli posamezne koridorje, ali bo šlo za izolirana območja znotraj EFA, ali imajo kmetje na voljo tudi ustrezne nasvete, zato da bi lahko čim bolj izkoristili te okoljske koristi. Ekološka ciljna območja so veliko več kot samo dajanje zemlje v praho, še posebej, če lahko izkoristimo okoljske prednosti. EFI vplivajo tudi na proizvodnjo. To pa je odvisno od tega, kakšna je pokrajina, kakšne so značilnosti, kakšne so upravljalske prakse, ki se dopuščajo na območju. To so splošne zadeve, ki jih je treba upoštevati. Kar zadeva specifično vprašanje, ki so se pojavile pri razpravi o EFI-jih, naprimer velikost območji, kakšna je podlaga za opredelitev teh sedmih odstotkov, bi moralo biti več ali manj. Komisija je zagovarjala teh sedem odstotkov, zato ker meni, da se s tem zagotovi ustrezno ravnotežje med zagotavljanjem zadostnega okoljskega učinka in omejevanjem negativnih vplivov na proizvodnjo hrane. Potem je tu še vprašanje, kaj opredeljujemo kot osnovno območje za teh sedem odstotkov oziroma za kakršnokoli številko se bomo že dogovorili. Potem je tu še vprašanje začasnih pašnikov, potem, ko gre za stalne polščine. Potem je tu še vprašanje upravnih zapletov pri opredeljevanju teh območij, pri merjenju teh območij. Kolikor vem, v nekaterih državah bi te lasnosti že vključili v karte, ki jih predložijo kmetje v drugih državah. To ni nujno, tudi če gre za iste karakteristike območij. Če želimo spremljati skladnost, potem bomo morali biti zelo specifični glede tega, ali obstaja nekje neko grmovje, ali je na sredi polja drevo, kako široko je grmovje, kako lahko potem opredelimo tako polje, kjer raste na sredi drevo, ali je to del EFI-ja ali ne. Kmetje morajo biti seznanjeni s tem, kako se bodo stvari merile, zato da se bo to lahko tudi ustrezno izvajalo v praksi. Potem je tu še vprašanje, ali bi EFI morali biti univerzalna zahteva za vse kmetije. Nekateri kot alternativno možnost ponujajo to, da se opredeli praha, da se naprimer opredeli določeno območje kot. Uh, območje, ki zagotavlja biotsko raznovrstnost, naprimer gozdovi so takšno možno območje. Potem ali je možno to povezati tudi z priložnostmi, ki jih prinaša biotska raznovrstnost. Lahko razmislimo tudi o tem, da bi trgovali z EFI. Vsak kmet bi naprimer moral sedem odstotno območje opredeliti kot praho, nekateri pa bi menili, da je naprimer to za njih predrago in v tem primeru bi lahko tak kmet svoje pravice kupil od tistega kmeta, za katerega bi vse skupaj bilo stroškovno manj obremenjujoče. Pomembno je, kakšen je cilj posameznega ukrepa in mislim, da bi res morali prisluhniti varuhom okolja in ekologom če želimo izpolniti svoje cilje z področja biotske raznovrstnosti in z področja okolja. Kako lahko spodbujamo ustrezno upravljanje EFI-jev? V predlogu komisije na tem področju zeva vrzel, zato ker se ponuja zelo malo spodbud oziroma povezav z drugimi mehanizmi, tako da bi praha, ki smo jo dali na stran v ta namen, bila potem obdelana na tak način, da bi pridobili največjo možno okoljsko korist. Več možnosti lahko najdete tudi v predlogu komisije. Nekateri trdijo, da ne bi smeli izvajati EFI-ov samo na kmetijah, temveč tudi znotraj kmetij, na tistih večjih kmetijah. Da bi morali bolj specifično navesti na večjih kmetijah, kje natanko se nahajajo ta območja JEFA. V praksi se bo neizogibno zgodilo to, da bo treba v sistemu nesti več prožnosti. Številne kmetije v Evropi so razdrobljene, niso vse v enem kosu. Če nek intenzivni kmet želi izpolniti zahteve z področja EFA na takšen način, da da v najem zemljo v drugi regiji, kjer naprimer ni dovolj rodovitna zemlja za izvodnjo hrane, potem se moramo vprašati, ali lahko to storini, ali lahko to računamo v sistem. Potem je pa tu še diverzifikacija pri samih polščinah, tu je še en predlog komisije. Če obdelovalna zemlja kmeta pokriva več kot 3 hektarje in če se ne uporablja samo za obdelovanje, za praho ali za travnik, potem bi morala naprimer na takšnem kosu zemlišča posamezna kmetija obdelovati vsaj tri polščine. Potem je tu še kolobarjenje. Kolobarjenje naj bi bilo bolj zaželjeno, vendar smo ga izključili oziroma ga je komisija izključila zaradi upravnih razlogov. Ocena učinka pravi, da bi s tem imeli relativno nizek učinek, da bi to veljalo samo za 2 odstotka zemlje, vendar bi lahko stroški za posamezne kmetije lahko bili zelo visoki. Nekatere študije kažejo tudi na to, da so te številke bolj na spodnji meji, da bi verjetno bil učinek še večji, kot to navaja ocena učinka. Seveda je vse odvisno od polščine. Težave imamo s stalnimi polščinami, naprimer vinogradi, kako bomo tam opredelili diverzifikacijo polščin. Potem, kaj se zgodi s kmetijami, kjer imajo mešano živinorajo, naprimer, kjer na neki kmetiji večinoma gojijo travo samo za prehranjevanje živine ali bi na taki kmetiji potem morali prepovedati gojenje kakršne koli druge polščine, da bi dopustili samo gojenje trave. Seveda bodo kmetje z manjšimi obdelovalnimi površinami nosili više stroške, če bomo obdržali to mejo 3 hektarjev. Mislim, da bi morali upoštevati tudi mnenje okoljevarstvenikov, da bi to bilo lahko veliko pomoč tudi odborom. Uh, pasture. Tretji ukrep je ta, da bi ohranili stalne pašnike, kjer bi uh, kmetovalci bili obvezani, da to ohranijo kot uh, pašnike. In da, takšne, da takšna področja pra, prijavijo do leta 2014. Eh, takšna določba v trenutni regulaciji že obstaja o, v uredbi o neposrednih plačilih in sicer, da bi količina obdelovalne zemlje, eh, njena namembnost se ne bi smela spremeniti za več kot 10 odstotkov v primeru z referenčnim letom. ko razmišljamo o tem, ali je to smiselno ali ne, moramo najprej razjasniti, ali je glavni cilj prilagoditev podnebnim spremembam, ali želimo preprečiti emisije CO2 iz zemlje, oziroma ali je glavni namen spodbujanje biotske raznovrstnosti. Če gre za zadnji primer, potem moramo vedeti, kaj bomo označili za zaščiteno, eh, za zaščiteni travnik. Vprašanje je, ali je referenčno leto 2014 lahko kontraproduktivno, ali lahko to daje spodbude za kmetovalce, da spremenijo namenno svojih eh, zemljišč do tega datuma. Vse to, vsem tem je potrebno še razmisliti. Eh, sedaj pa druga stopnja. Ogledali smo si predlagane ukrepe komisije in sedaj se moramo vprašati, ali obstajajo še kakšne druge spodbude ali ukrepi, ki bi jih lahko ponudili za to, da ostanemo v okviru zelenitve v stebru 1. Težko je predvideti, kakšni bi lahko bili takšni ukrepi. Ukrepi morajo biti preprosti, eh, splošni in letni. Uh, Um, kolobarjanje je nekaj, o čemer moramo še vedno razmišljati. Uh, če lahko to naredijo švicari, potem lahko naredimo to tudi mi. Potem uh, tudi premija za visoko kakovostne travnike, tudi to je predlagani ukrep ampak um, vedno, ko se pojavljajo ti ukrepi, se nam začne dozdevati, da to niso ukrepi iz prvega stebra. Um, ti ukrepi zelenitve eh, so nekaj, kar je zelo težko izvajati v okviru stebra 1 in bi zato morali se skupaj vrsiti v stebr 2. Sedaj pa še zanimivo vprašanje tega, ali je smiselno imeti ukrep eh, eden za vse, ali ne bi bilo pametno, če bi ponudili državam članicam več eh, fleksibilnosti pri ukrepih zelenice, za katere se odločijo. Imamo več eh, ukrepov, naprimer eh, definicija zelenitve, gajek in tako naprej. Potem tudi tako imenovan pristop menija. Ehm, tako bi Evropska komisija lahko določila meni in države članice bi potem izbirale z tega menija, potem možno se tudi ta, da bi države članice pripravile seznam ukrepov in bi kmetje imeli potem možnost tam med njimi izbira. Se pravi, tukaj imamo dve različni varianti. E, problem za prvo varianto je naslednji. Težko je razmišljati o dodatnih poenostavljenih ukrepih iz prvega stebra, katerim bi se lahko zatekle države članice. Tukaj govorimo o fleksibilnosti na ravni e, kmetij, ko gre za ta pristop menija. E, številni izmed teh predlogov se zdijo veliko bolj primerni za steber 2 kot pa za prvi steber, steber. Ena izmed možnosti na ravni kmetij, ki je povzročila veliko zanimanja, je tako imenovano izvzetje zeleno po definiciji. Namreč eh, ekološko kmetijstvo bi lahko s tem že izpolnjevalo zahteve iz prvega stebra. Zato te kmetije ne bi bile zavezane k temu, da naredijo karkoli več in bi lahko tudi obdržale eh, plačila iz eh, stebra dveje. Številne države članice so se vprašali, zakaj zgolj te ekološke kmetije, kaj pa, drugi, kaj pa druge kmetije, ki so vključene v najrazličnejše scheme, ki so prav tako zavezane k temu, da ustvarjajo uh, oziroma kmetujejo po visokih okoljskih standardih. Ali ne bi tudi te izuzeli iz teh eh, zahtev? Eh, tukaj gre za zapleteno vprašanje dvojnega financiranja, tako bi kmetje dobili dvojno plačilo za enako prakso in to tudi postavlja naslednje vprašanje. Če bi morali predvideti veliko izuzetje za, kmete, za vse tiste kmete, ki so že vključene v najrazličnejših schemah, Eh, kakšno dodatno korist za okolje bi potem dobil davkoplačevalec od 30 odstotkov, ki se jih da na stran. Druga možnost za fleksibilnost v prvem stebru je ta, da bi delovali skozi že standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje. Eh, komisija si je ogledala to možnost, ampak jo je zavrnila. Češ, da to ne bi omogočilo enotnega, univerzalnega izvajanja v vseh državah članicah. Države članice ti standarde tolmačijo na različne načine, eh, potem to tudi ne bi poskrbelo za zadostno vidnost oziroma prepoznavnost teh plačil. In argument je bil tudi ta, da bi to naletelo na upor strani kmetov, to bi razumeli kot nekaj usiljenega. Eh, ampak tako bi lahko gledali tudi na zelena plačila, če bi to bilo povežano z osnovnimi plačili. Ampak to vsaj tudi pozitivni argumenti, države članice poznajo um, standarde GAEK ali je pravilno, da bi te standarde tolmačili na različne načine v držav članicah, ni ravno to fleksibilnost. In potem, kar se tiče politične vidnosti, se moramo vprašati, ali bi ti ukrepi resnično prinesli koristi za okolje, tako da bi to zagotovilo politično podporo za te ukrepe na dolgoročni način. Preden zapustimo prvi stebr, Eh, naj omenim še nekatere nekako tiste zadeve, ki se prekrivajo. 30 eh, odstotkov neposrednih plačil, o tem smo govorili, bi naj to bilo 30 odstotkov, 20 odstotkov ali kakšna druga številka. Potem, če so plačila prostovoljna, če gre za opt-in plačila, kaj bomo naredili z neuporabljenimi zadanimi plačili. Obstajajo tudi posledice za hitrost prenosa eh, pri teh tako imenovanih pavšalnih plačilih, za katere se bodo morali odločiti nekatere države članice, potem pomembnost spremljanja in nadzorovanja. Tukaj se ne morem spuščati v podrobnosti, ampak morda bo, ste lahko kasneje postavili vprašanja s tem. No in pa še ne na zadnje, tretja stopnja, to bom naredil zelo hitro, eh, gre sicer za temo, temo zelenitve v drugem stebru. Eh, to je privlačen pristop, lahko je usmerjen, države članice poznajo sheme v okviru drugega stebra. Ugovor pa je naslednji. Zaradi neenake udeležbe to ne odpravlja okoljskih problemov, zlasti, ko gre za eh, območja za intenzivnim kmetijstvom. Eh, možnost zelenitve v drugem stebru je seveda odvisno tudi od eh, proračuna za drugi steber. V poročilu predlagam načine, kako bi lahko dosegli to povečavo proračuna, ampak zavedam se, da tukaj pač obstajajo določeni politični ugovori. Eh, naj zaključim. Ja, tukaj imamo na mizi celo vrsto možnosti, ali bomo ostali v okviru trih predlogov, ki jih je predložila komisija, ali bomo agendo razširili, da bi vključili tudi različne možnosti fleksibilnosti, oziroma ali bi se odločili za tretjo možnost za zelenitev um, zgolj skozi drugi stebr oziroma vsaj bolj intenzivno skozi drugi stebr, kot je predlagala komisija. Uh, sam sem zaključil naslednje. Pravzaprav ni nekega enotnega pristopa, ki bi prevladal uh, ali ni nekega prevladujočega kriterija, ki bi ga lahko uporabili za oceno. Če želimo univerzalni ukrep, ki bi veljal za vse kmetije v Evropski uniji, potem se ne moremo izogniti temu, da bomo tukaj lahko dobili samo nek najnižji skupni imenovalec. Ne bomo dobili toliko koristi od zelenitve in moramo se tudi vprašati, kako sprškovno učinkovito bi to bilo. No, če pa želimo bolj usmerjene ukrepe, se takoj poveča administrativna zapletenost, postavlja se vprašanje pravičnosti med državami članicami, kako lahko ocenimo, če, država, če neka država članica eh, pokaže enake rezultate kot druga, če so ukrepi fleksibilni in tako naprej. Eh, no, pravzaprav vse skupaj odvisno od tega, v katerem delu tega grafa bi začeli, katere možnosti so vam bolj všeč. Obstajajo tisti, ki menijo, da eh, sedaj ni časa za zelenitev, zato je vaša možnost ta, da ali popolnoma ostranite element zelenitve ali pa da razvodenite predlog komisije. Ni pa to pristop, ki bi ga sam priporočal. Seveda pa je tudi to možnost, ki obstaja. Nekdo bi lahko podprl predlog komisije, ampak bi lahko spremenil nekatere izmed um, stvari, ki sem jih omenil v svoji predstavitvi. Uh, tudi to je možnost. Potem lahko se odločimo, da je fleksibilnost resnično pomembna in da, smo, da ste pripravljeni zagovarjati dodatno administrativno zapletenost in pa dvom glede enakovrednosti prizadevanj držav članic v zameno za to, da bi dobili bolj usmerjene in bolj učinkovite okoljske ukrepe. Oziroma lahko se odločite tudi za to, da je resnično vredno um, dodeliti več sredstev v drugem stebru, da je vredno uporabiti več sredstev za kmetijsko-okoljske ukrepe in da je vredno nekako nadgraditi to, kar bi lahko bilo najbolj učinkovita in pa usmerjena možnost eh, zelenitve. K temu lahko eh, dodamo še nekatere univerzalne ukrepe, lahko bi dvignili osnovno raven ukrepe GAEK s tem, da bi vključili več predlogov komisije v vašo schemo. No, s tem, gospod predsednik, bom zaključil eh, predstavitev in seveda me zanimajo odzivi kolegov. Bene, grazie, grazie al profesore Ana. Hvala lepa profesoru Elenu Matjesu. Veliko tem ste omenili, številni so se že prijavili k besedi. Začenjamo z gospodom Olevničekom, potem pa gospod Lajon. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja, jestem zvolennikiem. E, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam se zauzemam za ekološko kmetijstvo. Sam sem se vedno zauzemal za to vrstno kmetijstvo in ga bom tudi vedno zagovarjal. Veliko dela nas še čaka, če želimo izvajati kmetijstvo, ki spoštuje okolje in istočasno zagotavlja tudi dovolj hrane, ne da bi s tem škodili okolju. Glede tega sicer nimam nobenih dvomov. Je pa res, da ko sem analiziral predloge Evropske komisije in ko sem poslušal to razpravo, to predstavitev, sem dobil občutek, se upravičujem, ampak res sem dobil občutek, da vsi predlogi, ki jih predstavlja komisija, ne odgovarjajo na pričakovanja, ki jih imam sam, niti najmanj ne. Sprejeli bomo torej zakonodajne ukrepe, ki bodo veliko stali. Veliko bodo stali celotno Evropsko unijo in kmete. Istočasno pa ti predlogi prav veliko ne bodo spremenili, niti ne bodo doprinesi večje dodane vrednosti. Kar zadeva okolje, se mi zdi, da v prihodnosti ne bomo deležni kašnih pozitivnih sprememb. Ravnanje kmetov se ne bo spremenilo vendar bi ravno to, po mojem mnenju, moral biti naš cilj. Spremeniti bi morali sam način razmišljanja kmetov. Razmišljati bi morali predvsem o tem, kako lahko zaslužijo tudi z ekološkim kmetijstvom, z odprtim kmetijstvom. V tem trenutku, nažalost, to ni možno. Nek kmet, ki ima 5 do 10 hektarjev zemlje, kako lahko tak kmet proda teh 30 odstotkov več, ki mu jih pripada v drugem stebru. To je skoraj da nepredstavljivo. Niti največja podjetja oziroma kmetije, ne glede na to, o katerem sektorju govorimo, tudi če govorimo o naprimer rudnikih in tako naprej, kjer se izmenjujejo kvote CO2 in tako naprej. Kako lahko zahtevate potem od malega kmeta, da izpolnjuje vse takšne zahteve in pogoje, če tega niti velika podjetja in večje kmetije ne morejo izpolniti. Zagotovo bodo številni imeli dobičke od tega, vendar kmetje ne. Sami ste navedli Švico kot primer. Res je, da bi lahko od Švice veliko stvari povzeli in preuzeli. Za kmete pa se mi zdi, da bo zelo težko storiti nekaj podobnega. Kmetje bodo težko prenesli evropsko zakonodajo in jo tudi izvajali. Pravzaprav enostavno prekopirati ostale modele. V Švici je močan tudi bančni sektor. Ne moremo reči, da bomo kar kopirali vse od švicarjev. Vsega, kar je Švica oblikovala, ne moremo kar tako prepisati in prenesti na Evropsko unijo. In ti predlogi, ki jih je predstavila komisija, zbujajo pri meni kar nekaj vprašanj. Morda bi se lahko nekoliko bolj poglobljeno lotili vprašanja, ali naj še naprej proizvajamo hrano ali naj raje gojimo rastline oziroma polščine, iz katerih bomo potem proizvajali biogoriva. Kar nekaj let že prepričujemo kmete, naj začnejo saditi polščine, iz katerih se bodo potem proizvajala biogoriva, ampak danes jim že ponujamo alternativne možnosti, se pravi, da smo spremenili smer. Ali bomo tudi na področju biogoriv potem unesli dodatne omejitve? Zanima me, ali bi komisija lahko predstavila konkretne številke, kolikšna so bila uložena sredstva v biogoriva, koliko bo izgub zaradi tega, ker proizvajamo polščine za biogoriva in ne za proizvodnjo hrane. Zanima me, kakšne so številke na tem področju, kakšne številke dopolnjujejo naprimer te nove predloge. Zanima me, če se bodo stvari kaj spremenile, naprimer proizvodne zmogljivosti in tako naprej. Naj še enkrat podarim, da imam precej pomislekov glede teh predlogov, gospod predsednik. Mislim, da smo vsi prepričani v to, da je edina trajnostna pot, ki bi nas lahko privedla do tega, da zaščitimo okolje, ga zavarujemo za prihodne generacije, druga. Strinjamo se glede ciljev, ampak eh, ne strinjamo se glede vsega tistega, kar je prostovoljno pri teh ukrepih, kar ni zavezujoče. Vsi ti prostovoljni vidiki me nekoliko motijo, ker imam dvome, premalo upoštevamo interese kmetov. Preveč se ukvarjamo izključno s kmetijskimi interesi. Zato me zanima, kako boste zagotovili ravnoteže in enakopravnost, da bodo vsi kmetje imeli enake možnosti. Rekli ste, da bodo ti predlogi pravični. Vseeno pa se mi zdi, da bodo kmetje v različnih državah članicah prejemali različna plačila. 30 odstotkov za kmeta v Franciji, če pogledamo neto znesek, ne bo enako kot naprimer 30 odstotkov, ki jih bo prejel romunski kmet. Kaj bo potem z ekološkimi kmetijami? Kot veste, se bomo v Evropi morali še precej truditi za to, da se uveljavijo. Veliko vprašanj ostaje odprtih in upam, da bomo danes med razpravo odgovorili vsaj na eno od teh dveh vprašanj. Vesel sem, da lahko danes sodelujem pri tej razpravi, ampak naj še enkrat podarim, da imam resne pomiseke glede teh predlogov. Bom vse posredoval tudi v pisni obliki, gospod predsednik. Torej, zanimajo me upravni stroški, zanimajo me drugi stroški, tisti, ki so povezani naprimer z področjem biogoriv, potem stroški, ki se povezujejo z novimi predlogi iz področja gensko spremenjenih organizmov. Predstavljate tudi nove predloge, ki bodo verjetno povzročili tudi predvsem mešanega kmetijstva. Hvala. Hvala lepa, prosim, da se držite do deljenega časa, ker vas je veliko na seznamu. Če imate kakšne specifične probleme ali vprašanja, potem bomo ta vprašanja lahko posredovali tudi profesorju v pisni obliki. George Lyon je naslednji. Uh, you, uh, Hvala, gospod predsednik. Postopkovno vprašanje, kolega. Time, da... Maksimalni čas za govor. Ja, najboljše bi bilo, da se držite časa 3 do 4 minute. V idealnem primeru. Thank you. I'll, I'll try and take one. Hvala, sam bom govoril manj časa. Najprej se zahvaljujem profesorju Matthewsu za odlično predstavitev. V diagramu o logičnem okviru analize predloga komisije je predstavil politične možnosti, ki jih imamo na razpolago. Mislim, da je bilo to pomembno v smislu povezave, ki jih je naredil med zelenitvijo in pa proračunom. Eh, ja, soočamo se z dodatnimi kr eh, krčenjem sredstev v proračune Evropske unije, potekajo pogajanja o večletnem finančnem okvirju in če bo prišlo do tega, bomo težko ohranili še tisti proračun, ki ga sedaj predvideva predlog komisije. Zato moramo temu prilagoditi naš strateški pristop. Previdno moramo razmisliti o tem, eh, kaj bomo sprejeli, kakšna bo eh, kakšen bo vpliv na skupno kmetijsko politiko, vpliv naših ukrepov in tako naprej. Pravilno ste govorili tudi o uh, na vzkrižju med eh, poenostavitvami in pa zapletenostjo. In s tem se vračamo k istem vprašanju. Seveda ne, bomo, eh, ne moremo ostati na isti točki, če želimo, da skupna kmetijska politika napreduje, moramo pač sprejeti določene politične odločitve. Zanima me, ali bi profesor Matthews lahko nekoliko bolj osvetlil predlog komisije o zelenitvi v primeru, Eh, zakaj bi se ekološke kmetije avtomatsko kvalificirale za to zelenitev. Tukaj je komisija bila popolnoma tiho. Najprej, eh, kaj to pomeni v okviru skupne trgovi, eh, svetovne trgovinske organizacije. Zdi se mi, da tukaj obstaja neka povezava, nekako postavljamo nasproti dva tipa kmetijstva in pa še vprašanje financiranja. Tudi glede tega še nismo dobili jasni odgovor strani komisije, ali gre tukaj za dvojno financiranje in kako lahko to upravičijo. Jasno je, če ekološko kmetijstvo dobi avtomatski vstop, potem eh, eh, dobro lahko rečemo, da gre tukaj za 2000 kmetovalcev. Um, ki so vključeni v podobne scheme in zato bi morali imeti ta enak avtomatski vstop. Mislim, da bi tukaj morali nekoliko bolj razjasniti te pojme. To je zelo, zelo pomembno, uh, če razpravljamo o predlogih komisije. Eh, Hvala lepa, Martin, potem pa Albertes. Ja, gospod profesor, hvala lepa za vašo predstavitev. Seveda je ta predstavitev eh, odprla več vprašanj, kot je ponudila odgovorov, tako kot vedno. Dobro je, da ste povezali, da ste omenili tudi biogoriva, to je pomembno za razpravo. V nekaterih državah članicah je to problem, tudi v Nemčiji, in to ne smemo pustiti ob strani. Tudi evropska direktiva bo imela več vpliva na kmetijske sisteme, kot bi se mi to želeli. Eh, no in seveda je pomembno tudi to, da moramo tukaj upoštevati politični pristop, to ne smemo zanemariti, tudi ko gre za utemelitve za plačila za kmetijstvo. No, ampak eh, seveda se je potrebno vprašati, ali so ti ukrepi zadosti za trajnostno kmetijstvo. Eh, ja, Najprej ste rekli, da bi bilo sosledje rastlin lahko dela rešitev, sedaj ne bi smeli več kot določeno, določen delež površine posaditi za določeno vrsto sadja in to za mene ni zaporedje sadja. To je ukrep, ki ne bo imel velikih, posle, velikih koristi za okolje. Ja, dobro, lahko tudi obrate, majhne in pa velike, na različen način obravnavamo in morda bi lahko v tem smislu poskrbeli za to, da imamo sosledje sadja, potem tudi vprašanje zelenjave, to moramo obravnavati. Ehm, komisija ni nikjer opozorila na pomankanje teh beljakovinskih rastlin. In potem še biološke oziroma te ekološke zone, kako to kako poskrbeti da, za to, da bo to komercialno smiselno. No, eh, če gre za problematične regije, ne moremo omeniti, da se, ne moremo dopustiti, da se te problematične regije nekako mm, izmaknejo iz tega, če si lahko nekako odkupijo. Ne, če je to zavezujoče, to mora biti zavezujoče za vse. Potem tudi uh, ta seznam eh, teh ukrepov, ki ste ga predlagali, da bi države članice lahko izbirale, kaj želijo izvajati in kaj ne, tudi to se mi zdi dvomljivo oziroma skriva določene nevarnosti. Če se odločimo za določene ukrepe, naj bodo ti zavezujoči. Tudi tukaj bi postavil veliko vprašanje. Mm, če bomo imeli neke prostovoljne scheme, potem lahko ima to na koncu tudi nični učinek. Potem govorili ste o drugem stebru. Strinjam se z vašimi argumenti. Če bi imeli dobro financirani drugi steber, potem bi se s tem rešili določenih problemov. Ampak v zvezi z drugim stebrom obstaja določen problem. Ta namreč ni zavezojoč. Če torej želimo, da so ukrepi zavezojoči, potem moramo eh, te ukrepe eh, tudi v drugem stebru napraviti za zavezojoče za vse obrate. In pa še nek problem. Eh, vprašanje sofinanciranja. Dokler bo sofinanciranje obstajalo, bodo države članice imele naslednji problem, če oziroma problem za tem predpisanimi sedmimi ostopki ozemlja. To je lahko sicer eh, dober predlog, ampak eh, nima vse države članice dovolj denarja za ta predlog. Zato pozdravljam vaš politični pristop, vesel sem tudi, da ste vse skupaj predstavili zelo stvarno. Um, številni govorijo, izpostavljajo samo sporne točke v zvezi s temi predlogi. Eh, postavlja se pa vprašanje, ali so ti ukrepi lahko tako eh, prostovoljni oziroma nezavazujoči, kot ste jih predstavili vi. Njo. Albert, jaz potem pa gnjo. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, gospod profesor, ko sem vas poslušal, moram reči, da sem nekatere točke, da nekatere točke zelo podpiram, ampak po drugi strani pa ste svoje predstavitve odprli celo vrsto novih vprašanj. E, strinjam se, predlogi komisije, če bi jih izvajali tako, potem bi lahko bili zelo zapleteni, lahko bi privedli do več birokracije, predlogi komisije so tudi nespoštovanje tega, kar je sprejel parlament za prihodnost skupne kmetijske politike. Eh, ja, sedaj smo imeli to poročilo, ki je bilo sprejeto za več kot 90 odstotkov. O tem smo govorili tudi v poročilu Lion, da namreč želimo manj birokracije. Komisija pa sedaj počne ravno nasprotno in to naši kmetovalci ne bodo sprejeli jezi me to, da vedno znova izumljamo neke nove sisteme. Obstajajo države članice, eh, kjer se te kmetijske ukrepe že sedaj vzorno izvaja. Zakaj si teh držav ne vzamemo za zgled? Govorimo o Avstriji, o Južni Tirolskem, o Bavarski, lahko bi govoril še o kakšnih drugih državah. Tam ti kmetijsko-okoljski ukrepi že sedaj dobro delujejo in to v drugem stebru. Lahko bi vam poslal seznam vseh teh ukrepov, okoljskih ukrepov, ki jih izvajajo v teh deželah kmetje. Uh, ja, zadnjič sem uh, uh, tudi bil priča temu, kako se je. Um, na nekem nasadu hmelja so se upoštevali ti okoljski problemi na Vabarskem. E, to obstaja že 30 let. Sicer gre za mm, to, da se te rastline preselijo iz e, obdelovalne na neobdelovano površino in spet nazaj. E, no in sedaj pa je prišlo do nekih novih določil oziroma novih zahtev, novih eh, ekoloških zahtev eh, zaradi neke kolonije ptičev, ki tam eh, domuje. Sedaj ni dovoljeno, da bi tam obdelovali te površine, zato ker je tam ta kolonija ptičev in sedaj se te površine ne smeje obdelovati. Ja, um, te kolonije ptičev potem celo uh, se preselijo na kmetijske ceste. Uh, to, kar se tu vedno znova zahteva, uh, se mi zdi nesmiselno. Želimo trajnost evropskega kmetijstva. Če bi bila finančna politika tako trajnostna kot evropsko kmetijstvo, potem ne bi imeli tako velikih problemov. Potem, uh, se dogaja vedno znova to, da tisti, ki nikoli niso bili na nobeni kmetiji, predpisujejo, kako bi naj kmetije opravljali svoje delo. Komisija nam tukaj predpisuje, kako naj kmetije obravnavamo oziroma mm, opravljamo svoje delo. In potem še ta zahteva glede 30 odstotkov. Za konec tedna sem. Uh, obiskal kmete na Bavarskem, kjer so obdelovalne površine lahko že zelo drage. Nek mlad kmet mi je, pridlu, mi je predstavil primer, ima 100 hektarjev, 80 odstotkov je prahe in sedaj mora, če bo moral sedaj 7 odstotkov eh, te površine nameniti za praho, potem bo moral za to plačati 5600 eh, evrov, brez tega, da bi lahko to površino sploh uporabil sedem odstotkov s tem izpade iz proizvodnje in zato bodo te cene še zrasle za hektar. Za 80 hektarjev mora plačati 8000 evrov več, plus 5600 evrov za uh, zemljo, ki je v prahi oziroma v, neubravna, v neuporabi. To je 8600 evrov. Uh, eh, tak met je rekel, črtate teh 30 odstotkov, Mm, črta, črtajte raje 30 odstotkov osebja pri Digi Agri in s tem boste bolj prispevali k konsolidaciji proračuna. Mislim, da ima ta kmet prav. Če se bo to izvajalo, kar zahteva komisija, za vso to zapletenostjo, potem bomo eh, samo še porabljali dodaten denar za te kontrolorje in pa nadzornike in to resnični nasmisel več njom za dodati. E Hvala lepa. Agnjo, potem pa Magenes. Ja, mislim, da sam ne bom dobil aplauza kot Albert. Ampak tudi sam sem bil na traktorju konec tedna. No, če si ogledam te EFA v praksi. Na moji kmetiji sem namenil 28 imam 28 hektarjev, 10 sem jih namenil za eh, ribnike in tako naprej. Eh, ostalo pa bom moral izuzeti iz proizvodnje. To bo prazno polje in vsi ostali bodo imeli enako razmerja. Eh, no, potem imam kokoši, ki jih moram hraniti za pšenico, zato bo pšenica postala dražja in to bo potem pomenilo više cene za potrošnike. To je škandalozno. Če že moramo to početi, ali ne bi bilo bolje, da bi to s temi ukrepi dejansko izboljšali zemljo. Dobro bi bilo, če bi imeli eh, praho, zato da bi se znebili te black grass ali črne trave. Proti temu problemu se je težko boriti. Potem še uh, organske farme oziroma uh, ekološke kmetije. Uh, na teh je veliko več možnosti, da najdete določene škodljivce za krompir, določene strupe eh, in eh, za odpravo teh škodilcev, škodljivcev uporabljajo tudi določene stroje, ki poškodujejo zemljo če se po takšni obdravi zemlje zgodi deževje, je ta površina popolnoma uničena. E, prosim, da ne razmišljate v tej smeri, da je ekološko kmetijstvo pravilna smer, kajti to ni res. Potem še vse skupaj mora biti izvedljivo in preverljivo. E, kako lahko preverimo, če bo to, kar mi počnemo, vplivalo na podnebje? Vem, da sem vedno znova to povedal, ampak zdi se mi, da tukaj um, sploh nimate nekih realnih predstav, mi se lahko zgolj odzivamo na podnebne spremembe, to je vse, kar lahko naredimo. No, potem. Uh, potem še, kar se tiče uh, zaščite ptičev. V Britaniji imamo RSPB, to je organizacija, ki se ukvarja za zaščito ptic, potem imamo še neko drugo organizacijo. In te organizacije imajo popolnoma različne ideje glede tega, kako zaščititi te vrste. Um, potem še trgovanje, to bo všeč britanskim kmetjem. Uh, na ta način bodo lahko sprejemali določene odločitve. Potem tudi to, da določena površine ne smejo biti uporabljene, tudi to marsikateremu kmetu ne bo všeč. Potem tiste kmetije, ki bodo dobile zgornje meje ali bo ta odstotni delež veljal za celotno obdelovalno površino ali ne. Potem še več problemov v zvezi z kolobarjenjem oziroma rotacijo eh, rastlin oziroma polščin. To bo male kmetovalce prizadelo bolj kot eh, druge. Če bodo obdelovali samo 10 hektarjev, 10 akrov, potem uh, se bodo lahko odločili samo za tri polščine. Se pravi, imajo eno polščino, ampak drugo polščino vsako leto. To bo eh, težko izvedljivo. Ta meja treh hektarjev bi morala biti vsaj trikrat višja. Vsaj. To je dve minuti petdeset sem porabil. Ja, no, izvolite, gospod predsednik, dobil ste nekaj več časa. Njo. Hvala lepa, kolega Njo. Deležni ste bili tudi aplauza. Sedaj je gospa Magines, potem gospa Klas. You, Chairman, like others, want... Hvala lepa. Zahvaljujem se profesorju Matthewsu za njegove predloge V izhodišču je izpostavil nekatere probleme, ki sem jih tudi sama izpostavila eh, v komisiji in nisem dobila nobenih eh, odgovorov na to. V glavnem gre za to greening by definition. Um, številni želijo, da bi določene kmetije obravnavali kot ekološke kmetije in da bi zato te kmetije dobile neposredna plačila. E, tukaj potrebujemo pojasnila, ne moremo podati predlogo, če nimamo dovolj informacij strani komisije o tem vprašanju. Potem strinjam se tudi z tem, kar je povedal George Lyon v zvezi z proračunskim vidikom, 30 odstotk, teh 30 odstotkov in strinjam se glede potrebe potem, da moramo tukaj zavzeti močno politično stališče, kot odbor in pa kot parlament. Moramo razumeti, da je te predloge potrebno spremeniti in jih izboljšati. Eh, zato seveda najprej potrebujemo dobre informacije in teh zaenkrat še nimamo. Ta predstavitev pa nam je seveda pri tem pomagala. Informacije iz te predstavitve moramo uporabiti. Potem še Eh, nekaj v zvezi s komentarji glede Svetovne trgovinske organizacije. To ste omenili v zvezi z, mislim, da predlogi zelenitve oziroma prekrivanjem. Zanima me, če bi lahko nekaj več povedali o tej točki. vedno sem trdila, da gre pri elementih in zelenitvah za mikromanagement posameznih eh, kmetij. Naš odbor želi, da imajo kmetovalci svobodno možnost kmetovanja, zato morajo ti ukrepi Eh, bolj prilagojeni eh, regionalnemu pristopu in ne samo posameznim eh, kmetijam. Zelo težko je izbrati izmed, najboljšo izmed teh treh možnosti, ki ste jih predlagali. Tudi v našem odboru ni strinjene glede tega, kaj je najboljši predlog. Preprosto se moramo sprijazniti s tem, da do sprememb bo prišlo in moramo razumeti, da bodo te spremembe proračunske, okoljske, politične in eh, upoštevati moramo tudi vprašanje varnosti eh, oskrbe za hrano. Morda bi lahko profesor Matthews nekaj več povedal o tem. Mm, zanimivo se mi je zdelo to, da ste rekli, da bodo ti ukrepi imeli malo okoljskih ukrepov, če pa smo v drugem posnetku videli, da se zelenitvi ne da izogniti, glede na to, eh, kakšni okoljski izzivi nas čakajo. Se pravi, tukaj imamo različne možnosti. Neka možnost, ki ne obstaja, pa je seveda neukrepanje. Eh, profesora Matthewsa, da si skuša nadeti neko politično ulogo, če bi torej bili na naši mestu, če bi sedeli na našem mestu, kaj bi naredili glede na gospodarske analize, glede na okolje in glede na vaše, na vaše akademsko sposobnost. Hvala. Hvala lepa. Gospa Klas, potem pa Elizabet. Profesor, Sie haben uns eine umfassende Studie vorgelegt. Hvala lepa, gospod profesor. Predstavili ste obširno študijo, ampak seveda se vedno znova pojavljajo še dodatna vprašanja, kajti imamo pač veliko vprašanj v zvezi s to uredbo. Analiza stroškov, to je različno pomembno. V kolikšni meri se tukaj splača ure, uradnike zaposlovati s tem, da iščejo neke nove načine, za katere sploh ne vemo, če se bodo potem splačali. Uh, vi ste našteli nekaj vprašanj in ponudili odgovore na to. Naprimer, kolobarjanje. Rekli ste, ali je smiselno, da to zapišemo v uredbo, da to napravimo za zavezujoče. Strinjam se z eh, gospodom Desom, da uh, nisma smisla, da so s tem zaposleni uradniki. Vsak eh, kmetovalec ve, eh, kako zgleda kolobarjanje, kako je to izmenjavo treh polši in tako naprej. Zakaj vedno znova govorimo o tem? Ali imamo dokaze glede tega, da se je, ta, da se je to načelo kolobarjenja eh, tako zelo poslabšalo? Mislim, da so kmetje sami lahko opazili, da to na dolgi rok ne deluje, če se ne odločijo za to načelo. Potem tudi glede teh predlaganih sedem odstotkov eh, za ekološka območja. Eh, tudi vi ste se vprašali, kako bomo izračunali te osnovne površine. Eh, sama prihajam iz države, ki je zelo strogo postopala pri tem, kako smo določili te površine. Izvzeli smo potoke, drevja. Um, druge države pa se za to niso odločile. In zato me zanima, ali obstajajo kakšni podatki o tem, kakšne so razlike med eh, evropskimi državami, ko gre za izračun eh, teh površin, ki bi naj bile namenjene ekološkim namenom potem uh, teh sedem odstotkov na obrat. Ali je to smiselno? Mislim, da bi s tem dosegli neko razdrobljevanje. Zato vas sprašujem kot znanstvenika, ali ne bi bilo bolje, če bi imeli tukaj tudi večje enote, ko razmišljamo o teh ekoloških območjih. V Natura 2000 smo si želeli celotno omrežje znotraj Evropske unije. Ali ne bi bilo smiselno, če bi tukaj imeli regionalne, nacionalna ekološka območja, ki bi dobila posebno eh, pozornost v okviru kmetijstva in pa eh, okoljevarstva. Mislim, da bi bilo bolje, če bi se tukaj pri teh sedmih otokih ukvarjali tudi z vprašanjem količine proizvodnje živil. Še tudi v prihodnosti bomo morali proizvajati dovolj živil v Evropski uniji. Kako se torej eh, izračuna tudi tista ekološka območja, ki že obstajajo, to, kar smo vključili v območje eh, Natura 2000, to, kar smo že počeli z eh, potoki ali je sploh možno vse to izračunati. Veliko vprašanj je ostalo odprtih, tudi znanost moramo pozvati k temu, da ponudi nekatere odgovore, tako da bomo na koncu lahko sprejeli dobre odločitve. Hvala. Elizabeth Kostinger, poj pa drane veš. Elizabeth Kostinger. Hvala lepa. Hvala profesorju Matthewsu za dobro predstavitev. Pravzaprav lahko samo podprem predhodne govornike, kar se tiče teh odprtih vprašanj. Težko je tukaj razpravljati o tem. Številne odgovore mora ponuditi komisija. Oziroma, te odgovore bi morala podati komisija. Oni so tisti, ki so podali te predloge, zato bi bilo dobro, če bi komisija podala jasne odgovore o tem, kaj bi se naj zgodilo z obdelovalnimi površinami. Govorili ste tudi o drugem stebru. Tukaj, bi, tukaj imamo možnosti za izvajanje intenzivnih ukrepov eh, zelenitve. Kako vrednoti te, te ukrepe v okviru prvega in pa v okviru drugega stebra. Kaj ti vedno znova skušamo nekako ločiti ta dva stebra. In pa podali ste tudi to, da se v številnih državah članicah nekateri okoljske ali kmetijski ukrepi že izvajajo, In te bi, ti ukrepi bi se sedaj prekrivali z predpisanimi ukrepi v zvezi z drugim stebrom. Kako bi ovrednotili te ukrepe uh, avtomatske zelenitve, ki že obstajajo v drugem stebru. To, kar je bilo predlagano v okviru prvega stebra, je, ima zgolj enoletni učinek, v drugem stebru pa je obdobje pet let. In kolega Hojsling je omenil tudi to, da so ti ukrepi prostovoljni. No, v Avstriji je že 90 odstotkov eh, kmetij zavezanih tem eh, kmetijsko-okoljskih ukrepov in to samo kaže na to, da če so ukrepi smiselni in eh, učinkoviti, potem jih seveda so kmetje pripravljeni sprejeti. No, pa povdarim tudi to, da bo za to potrebna dovoljšna finančna podpora. In v tem smislu se moramo vprašati, ali je teh 10 odstotkov, ki jih je možno prenesti med prvim in drugim stebrom, dovolj. In kaj mislite o tem, da bi tiste, kmetije, ki že izvajajo okoljsko kmetijske ukrepe, izuzeli iz te zaveze. Brigada Travnever zaključi pa bo še zdaj bove. Profesor Matiju, ki nos žudo, ki je fletir. Najlepša hvala gospodu Meciusu, ki nam je pomagal razmišljati o tej temi, eh, torej o temi ozelenitve. Tukaj je bilo rečeno, da potrebujemo več odgovorov. Komisija mora predvsem zagotoviti te odgovore, tako da bomo skupaj s podatki, ki jih že prejemamo, lahko uh, sprejeli dobre odločitve, predvsem politične odločitve. In uh, želim postaviti tri vprašanja. Okoljski vidik, ki ga toliko omenjamo. Pro objetivu Eh, govoril sem z eh, predstavnikom, govorila sem s predstavnikom komisije in on je rekel, da je eh, to treba postaviti v središče skupne kmetijske politike. S tem je vse v redu. Pomembno je, da vključimo tudi okoljske ukrepe. Ti morajo dobiti vso našo pozornost, ampak sprašujem se naslednje, do katere mere, do katere točke pa se bomo sredotočali na okoljske probleme in vprašanja. Uh, to nam morda uh, onemogoča, da bi videli bistvo skupne kmetijske politike, če se preveč osredotočamo na ekološki vidik. Uh, bistvo skupne kmetijske politike pa je uh, eh, proizvodna hrane. Tukaj v Evropi imamo problem s samozadostnostjo. Proizvodi, kmetijski proizvodi so lahko strateško orožje in zato moramo biti zelo pozorni predvsem na to. Tega ne smemo izgubiti spred oči. E, namen SKP je proizvodna hrane. Ne smemo e, pozabiti torej tega ključnega e, namena. Predvsem je pomembna visoka stopna samozadostnosti, seveda pa moramo vključiti tudi okoljske vidike. Potem pa drugo vprašanje, tukaj govorimo o pravičnosti. To mora biti temelj reforme SKP, ta enakost eh, se veliko eh, pojavlja takrat, ko govorimo o ozelenitvi. Moramo biti pravični do vseh držav članic. Eh, vendar pa bi sistem, sistem ozelenitve ustrezal nekaterim državam, drugim pa ne in uh, načelo enakopravnosti bi tukaj trpelo. Uh, Naprimer, če pogledamo samo na makanje, to je ključnega pomena za vse države na jugu Evrope. Ravno v tem trenutku smo priča zelo hudi suši na jugu. In eh, ne, kmetijstvo na jugu ne bo uspešno, če ne bomo več vlagali v namakalne naprave. Ampak te naprave morajo biti tudi eh, tehnološko in ekološko eh, moderne, napredne če tega ne bomo upoštevali, ne bomo mogli govoriti o enakopravnosti glede uh, regij, ki so bolj uh, na robu, nekatere so odvisne od kmetijstva za svoje preživetje. Uh, morali bi mm, zagotoviti neko pozitivno diskriminacijo ali bomo upoštevali pomen in pa posebne okoliščine teh uh, regij. Kako lahko govorimo o pravičnosti in o zelenitvi, če pa sama porazdelitev ni pravična. Imamo države, naprimer Portugalska, eh, ki prejme nekaj čez 170 eh, evrov, druge države 400. Eh, Kako lahko tukaj govorimo o enakopravnosti in o 30 odstotkih za vse države. Ali bo eh, reforma enaka v vseh državah članicah, kajti države članice so si že v izhodišču različne in ta uh, tema enakopravnosti je tukaj še zelo odprta. Torej, ukrepi ozelenitve. Kot je rekel gospod Matthew, so to ukrepi blizu drugemu stebru. Ali bomo na koncu dosegli morda tretji eh, namen reforme skupne kmetijske politike, to pa je poenostavitev ne samo za kmete, ampak tudi za uh, javno mnenje, ki naj bo bolj naklonjeno SKP. Žoze. Žoze Oui, euh, juste, euh, une intervention. Zelo kratek bom. Občutek imam, da številni slabo poznajo realne razmere, kako hudo je že ogroženo okolje. Ne govorim o vrtovih na Bavarskem ali v Avstriji. V teh državah je vzpostavljeno dobro ravnoteže, tam stvari dobro delujejo. Ampak, če se sprehodite po kakšnih žitnih poljih, naprimer v Franciji, da ne omenjam Romunije ali pa nemških dežel na severu države, potem boste videli, da tam vlada ekološka katastrofa zaradi nitratov, zaradi celih območij, ki so nesnažena in to bo ogrozilo kmetijstvo tudi za prihodne generacije. Zato se mi zdi, da je res najbolj pomembno, da se resno lotimo vprašanja kolobarjanja. S kolobarjanjem bi lahko znatno izboljšali situacijo. Zanima me, zakaj komisija ni opravila ocene očinka glede tega ukrepa. Dobro bi bilo imeti na voljo komisiji in dokument, v katerem bi bila podana analiza kolobarine, kaj bi kolobarine lahko prineslo. Drugo, lahko govorimo o birokraciji, vendar bi morali pravzaprav nehati sami sebi metati pesek v oči. V nekaterih državah SKP že sili kmete v to, da povezujejo obdelavo posameznih polščin. Tako da v nekaterih državah ta generalizacija, to posplošenje že obstaja in ne povzroča nobenih težav. Zato me zanima, kako bi lahko zagotovili tudi večjo neodvisnost pri zagotavljanju beljakovin iz žit. Če je ključni cilj kolobarjanja ta, da se zagotovi uh, neodvisnost pri pridelavi rastlinskih beljakovin, potem je to dobro za zemljo, potem je to dobro za trgovino in tudi za evropsko gospodarstvo. Na koncu pa se mi zdi, da bi morali biti zelo pozorni in previdni. Že nekaj časa poslušam o teh 30 odstotkih in o zelenitvi. Veliko držav članic temu nasprotuje. Nekateri želijo imeti možnost izbire, kot da bi izbirali zmenija ampak to jasno kaže na to, da želijo sabotirati ta predlog. Zato bi morali biti zelo odločni, predvsem pa dosledni, ko delujemo. Skupaj s komisijo bi morali zauzeti enako stolišče, ga zauzemati dosledno in kaznovati vse tiste države, ki kršijo pravila, ki samo kaže s prstom na druge in pravi, da naj se druge spremenijo, da ta država ničesar ne bo spremenila. Hvala. Giancarlo Skotaj še prosil za besedo. Ne, eh, se upravičujem. Deloma se strinjam s tem, kar je Bove povedal na začetku. Zato se oglašam, zato ker menim, da bi res morali upoštevati vsako zemljo posebej, vsako površino posebej, vsaka država ima svoje lastnosti in značilnosti in vse države so upoštevale svoje kmetijske površine. Ne smemo pa vzpostaviti nek evropski sistem, zato ker je to napačen pristop. Res je, da bi morali državam članicam usiliti določena pravila, ki bi jih morale te tudi upoštevati skladno z vsemi razlikami, ki obstajajo med njimi. Ta pravila bi morala potem biti tudi dosledno izvajana na vseh ozemljih, vendar je res, da obstaja tudi določena področja na nekaterih območjih, kjer je kmetijstvo intenzivno, na drugih področjih najdemo samo vrtove, super, ampak. Mislim, da bi tudi na teh vrtovih potem posegali preveč invazivno. Res je, da obstaja kar nekaj precej ogroženih in degradiranih območij, ampak s tem, ko želimo ozeleniti celotno območje, ne bi smeli preveč posegati v te vrtove. Vprašanje je, kako ohraniti ozelenitev in ravnotežje. Potem pa je treba oceniti seveda tudi stanje v posameznih državah članicah in značilnosti terena v državah članicah. Samo na takšen način bomo lahko zagotovili ravnotežje. Vsem je seveda všeč okolje, vendar to ne pomeni, da bi morali kar globalizirati nek specifičen teritorij v posamezni državi članici. Hvala. Hvala lepa, profesor Matthews. Mislim, da so te kar zasuli z vprašanji in s pripombami. Tudi sam bi te rad nekaj vprašal. Sam si podal res izvrstno predstavitev, briljantno predstavitev. Moram reči, da mi je bila zelo všeč. Nihče seveda ne nasprotuje okoljskim davkom, tudi Lion in Des smo glasovali za, ampak Vprašanje je, ali bodo vsi evropski kmetje lahko izvajali ukrepe z področja ozelenitve, kot jih predvideva komisija. 90 odstotkov evropskih kmetov naj bi izvajalo takšne ukrepe, če smo nekoliko optimistično. Kaj to pomeni? 4 milijarde evrov bi se stekle v Brusel. To bi potem bilo izven scheme. Če upoštevamo vsa ta dejstva in če upoštevamo tudi pomen varne oskrbe s hrano, ki je prav tako pomemben vidik kot je okoljski vidik, potem me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem, kako bi lahko mi kot parlament prispevali k doseganju cilja, to pa je, da bi 100 odstotkov evropskih kmetov uveljavljalo zelenitev. To je moje vprašanje, hvala lepa. Časa imamo kar nekaj, 10 do 12 minut, pa da bo dovolj za odgovore na vsa vprašanja. Well, <coughs> can I just say the discussion was very Razprava je, bilo zelo, je bila zelo zanimiva. Številna vprašanja so bila primerno naslovljena na komisijo. Rad bi pokomentiral nekaj stvari. Upam, da ne bom predolg, ne bo mi uspelo verjetno razložiti prav vseh vprašanj in komentarjev. Niste se dotaknili čisto vseh točk, ki sem jih omenil v predstavitvi, ampak eh, če si boste to dobro pogledali, boste nekaj odgovorov našli tudi tam. Nekaj točk bi rad omenil, ki so se večkrat pojavile, torej drugi steber, potem eh, zadeva v zvezi s svetovno trgovinsko organizacijo, ki je s tem povezana. Potem pa še zeleno po definiciji, torej vprašanje organskega kmetovanja. Osredotočil se bom torej na ta tri področja in se dotaknil točk, ki ste jih omenjali. Na začetku je bilo omenjeno, da če bi začenjali znova, potem verjetno ne bi začeli s takim predlogom, kot ga imamo zdaj na mizi. Eh, seveda smo pogojeni s 50 leti zgodovine in to nas v neki meri tudi omejuje. Mislim pa, da je zelo poučno, če pogledamo, da 30 odstotkov eh, nacionalnih eh, pragov, da bi to prišlo na 13 eh, milijard na leto. Če bi to imeli za to, da bi kmetom pomagali, za to, da bi kmetovali na bolj okoljski način, kako bi potem razmišljali o tem denarju? To je bolj specifično vprašanje, na katerega moramo tudi najti odgovor, kako torej bi izboljšali uredbo in predlog, ki ga je predstavila komisija če si želimo nekaj načel iz širše slike in jih eh, želimo tudi uporabiti za okrepitev predlogov komisije, potem bi ti morali izboljšati nek eh, skupen rezultat. Moje stališče tukaj bi bilo, da moramo še delati na ukrepih iz stebra 2 ti ukrepi so prostovoljni in zelo pomembno je, da če želimo doseči eh, boljše okoljsko upravljanje naših kmetij in pa zemljišč, da moramo pri tem sodelovati s kmeti. Eh, pomembno je, v kolikšni meri kmetje na to gledajo kot na neko usiljevanje od zunaj, na neke eh, direktive in do tega potem čutijo tudi odpor bolj bi si morali prizadevati za spodbujanje pozitivnega dojemanja ozelenitve. Torej, steber 2 ima prednost, da želi sodelovati s kmeti, je tudi večletno zasnovan in z okoljskega vidika ima to prednosti, lahko je tudi ciljno usmerjen, torej lahko imamo uh, kompleksne scheme kot so pokazale številne države članice in to lahko tudi uh, upravljamo v okviru stebra 2. Če se odločimo za, za ozelenitev v prvem stebru, potem so v osnovi že naše možnosti omejene. Komisija to priznava, ti ukrepi morajo biti potem bolj splošni, bolj preprosti in letno zasnovani in tako si takoj omejimo Eh, obzorje delovanja. To vpliva tudi na temo STO. Nekaj govorcev je omenjalo vprašanje, če bomo imeli eh, kolobarjenje ali ne bi potem eh, morali dati natančnejših navodil, katere polščine gojiti. Torej v schemi 1 bo to opredeljeno kot eh, ukrep nevezanih eh, plačil. In na vašem zadnjem zasedanju je profesor, ki se s tem ukvarja, zelo jasno predstavil celotno zadevo. To je povezano eh, s plačili v stebru 1. Če bi predpisali, katero pošiljo treba gojiti, potem. Eh, bi izgubili vsako povezavo s tem. Spraševali ste tudi o tem, ali eh, bi morali eh, oblikovati izjemo za organsko kmetovanje in ali bi to lahko ogrozilo plačila za ozelenitev v stebru 1. S tem se nisem posebej ukvarjal v svoji predstavitvi, ampak ogledal sem si. Eh, zahtevo po kolobarjenju in kako bi ta lahko ogrozila eh, ozelenitev. Morda bom tukaj bolj neutralen od profesorja Swingbanka. Te stvari je zelo težko napovedovati. Sam nisem nek. Uh, odvetnik mednarodne trgovine, sodeloval sem sicer v STO, ampak eh, vseeno je zelo težko napovedati rezultat teh pogajanj in posvetovanj. Imamo pa argument eh, v kontekstu kolobarjenja, namreč, da to, kar komisija tu želi doseči, in tukaj govorim predvsem o skladnosti z STO in ne o drugih argumentih, Torej, kar komisija tukaj želi doseči, je, da bi vplivala na način, kako se izvaja proizvodna. Nič ne specificira, katero polščino je treba gojiti in kako, ampak preprosto pravi, če gojite neko polščino, potem je treba uh, imeti vzorec uh, kolobarjenja, torej uporabljati kolobarjenje na svoji kmetiji. To je zahteva glede uh, uh, samega načina kmetovanja. Ni toliko povezano z organskim kmetovanjem, tukaj gre namreč bolj za procesiranje in tukaj se ne želimo uh, vključevati, razen če to vpliva uh, na ureditev, na kmetijsko ureditev ali pa če je narava proizvoda takšna. Ukrepi STO me uh, na nek način skrbijo. Morali bi jih nekako povezati s standardi Gajka. Ali pa bo to prineslo nekaj uh, novega, tega ne vemo. Samo ko gre za stalne pašnike, tukaj uh, lahko pride do nerazumevanja, da bi en način proizvodnja oziroma kmetovanja prevladal nad eh, drugim. Zanimivo je, da če bi to izvajali skozi drugi steber, potem eh, bi lahko oblikovali ustrezne okoljsko-kmetijske standarde in bi se povsem izognili temi STO. Ko bomo imeli ustrezne standarde za kmetijsko-okoljske eh, kmetije, Mm. namreč, da morajo biti te kmetije del uh, okoljskih programov, potem uh, ukrepi, ki jih zahtevate, postanejo brezpredmetni. Torej imamo še nekaj prednosti, če bi ozelenitev izvajali v stebru 2. Veliko govorcev in to tudi razumem, je spregovorilo o, torej o dodatni administrativni zapletenosti oziroma eh, večji birokraciji. Moje mnenje tukaj je, da če bomo uporabili spodbude in uredbe v svojih kmetijskih politikah, bi radi te eh, nekako skoncentrirali in želimo si tudi Eh, da bi kmetje kmetovali na bolj okoljsko vzdržen način. Seveda bo to potem zahtevalo eh, večje upravne stroške, temu ne moremo pobegniti. In če preprosto rečemo, da si ne želimo zelenitve, potem pod vprašaj postavimo neposredna plačila in proračun za ta plačila. Zdi se, da bi bilo neprimerno uh, obsojati ta predlog samo zato, ker uh, predvidiva tudi dodatno administrativno breme. Uh, tukaj gre za vprašanje, koliko uh, bo tega bremena, uh, kako se bo povečalo, kakšne bodo od tega tudi koristi in ali bo uh, kot rezultat res prišlo do uh, dobrih okoljskih rezultatov, torej koristi. Številni govorci so omenjali tudi eh, razlike. Ti specifični ukrepi zaradi svoje narave eh, so neki splošni ukrepi in bi prinesli eh, določene okoljske koristi, eh, ki pa bi bile omejene. Sam sem omenjal eh, ekološka ciljna območja, ta imajo največji potencial in vprašanje tukaj je, mm, to je omenil gospod Bove, v kakšni meri lahko damo državam članicam eh, neko določeno fleksibilnost, ne da bi ta ukrep eh, dopuščal. Eh, izogibanja obveznostim. Mm, komisijo smo vprašali, kako bi to eh, dodelili. Eh, člani bi pač zaprosili za to in potem bi v luči vseh ukrepov to tudi obravnavali. Treba je upoštevati okoljsko vzdržnost in pa storitve, ki jih želimo s tem spodbujati. Gospa Megines je na koncu nekako povzela, če bi bili vi uh, na našem mestu, kakšno tlališče bi zauzeli. In kot akademik lahko na stvari gledam z različnih zornih kotov, to je prednost. Za nekega zunanjega opazovalca je najbrž presenetljivo eh, to, kako poteka reforma SKP, eh, kako so neposredna plačila usmerjena in pa eh, prenosi iz stebra 1 na stebr 2. Paradigma se spreminja. Eh, vendar je bilo rečeno, da eh, se bo to zaenkrat ustavilo, da bomo ohranili deleže v prvem in drugem stebru in da ne bi prišlo do povečanja ozelenitve v stebru dve. Če to omejitev lahko odstranimo, če dobimo eh, dodatno financiranje, dodatna sredstva za drugi stebr, torej stebra 1 v 2, potem bi bilo to izvedljivo. obstajajo možnosti za to. Ali bi države članice eh, lahko premaknile 30 odstotkov iz eh, prvega v drugi stebr. Potem imamo, eh, oziroma imamo že 10 odstotno eh, prostovoljno modulacijo. Treba bi bilo povečati tudi proračun za prvi stebr in mislim, da bi bilo to zaželeno. Sprejemam tudi argument komisije, da kmetijsko-okoljski ukrepi eh, prinašajo večjo, večje breme za eh, določene države. V nekaterih državah je pokrito že skoraj 100 odstotna, naprimer v Avstriji tam so ponosni na svoje kmetijsko-okoljske scheme. V drugih državah pa je, naprimer, e, ta pokritost samo 50 odstotna. In e, predlog komisije je namenjen tem drugim 50 odstotkom, ki še niso pokriti. Tukaj govorimo o tem, da bi. Uh, povišali osnovno stopno za vse države. To pa bi moralo uh, biti zagotovljeno v okviru nekih ugodnih pogojev. Morda bi bilo primerno, da bi to osnovno raven povečali in povečali tudi standarde GAEK. Ti standardi zagotavljajo tudi določeno fleksibilnost za države članice, niso torej uniformni, niso preveč uh, striktni, to je bila kritika teh standardov v preteklosti, ampak uh, ko sem si sam ogledoval različne predloge, se mi ni zdelo, da bi uh, en predlog, naprimer, uh, zagotavljal vse, da bi učinkovit, pošten, uh, imel nizke stroške in da bi hkrati dajo dobre okoljske rezultate. Uh, Torej, morali bi eh, povišati standarde oziroma eh, prepustiti, da države članice opredelijo, kako se ti standardi trenutno izvajajo. Hvala. Grazie, Hvala lepa, profesorju Matisu. Mislim, da je bila ta izmenjava mnen zelo zanimiva. Sedaj pa moramo nekoliko nadoknaditi izgubljeni čas peta točka na dnevnem redu. Mimo grede naj se še enkrat zahvalim profesorju in se od njega poslovim. Sedaj pa peta točka na dnevnem redu strategije Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali za obdobje 2012. Ne, se opravičujem, prej je še četrta točka na dnevnem redu. Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov, uredba o enotni SOD. Gre za drugo izmenjavo mnen, o enotni SUT. 23. januarja smo se prvič pogovarjali o tem vprašanju. To priložnost bi rad izkoristil tudi zato, da vas spomnim, da organiziramo dve delavnici na temo SUT v prihodnih tednih 27. marca popovdne. Nas čaka predstavitev mehanizmov o enotni SUT, potem je pa tu še upravljanje tvegan, na trgih v okviru SKP-ja, druga delavnica 24. aprila popovdne pa bo namenjena v okviru Evropske unije na področju prehrambenih izdelkov. Mišel Dantan pa dobi besedo v zvezi s to točko, kasneje nas čaka tudi razprava. Mišel. Hvala lepa, predsednik predhodna razprava vas je verjetno tako prisilila k razmišljanju, da ste nekoliko preskočili to točko na dnevnem redu in tudi mene. No, kar zadeva skupno ureditev trgov kmetijskih proizvodov, kot veste, so sredstva bila smanjšana za 50 odstotkov. Za začetek pa naj kolegicam in kolegom povem, da imamo pred seboj svežen, ki je po mojem sestavljen iz štirih delov. Sam sem se posvetoval glede prvega bloka in glede tega se strinjamo, zato bom to izpustil. Gle za vino, sladkor, mleko, za kvote z tega področja, glede vina in sladkorja smo se večinoma že izrazili v parlamentu, kakšno je naše mnenje, veste. Sam sem zastopal parlament v teh dveh sektorjih in moram reči, da bo težko podaljšati te roke, ki smo jih tako nasuho opredelili, težko bomo opredelili phasing out za sladkor ali pa uvedli nove usklajene postopke v državah članicah glede vina. Sam bom podal predloge v zvezi s tem, še prej bom prisluhnil vam seveda. Potem je tu še vprašanje kriznih ukrepov, kako naj se organizirajo proizvajalci, potem so pa tu še konkurenčna pravila. Ta pravila so, kot veste, občutljivo vprašanje. 24. aprila, gospod predsednik, ste rekli, da se bomo pogovarjali s strokovnjaki o tej tematiki. Zato predlagam, da v današnji razpravi to temo pustimo ob strani, s tem bomo pridobili nekaj časa. Skupaj bomo seveda o tem razmišljali, prisluhnili bomo tudi različnim mnenjem. Predvsem me zanima vaše mnenje o kriznih ukrepih in organizacijah proizvajalcev. Glede kriznih ukrepov naj povem, da besedilo, ki je bilo predloženo, ni nič novega. Pravzaprav povzema instrumente, ki že obstajajo. Vsake toliko jih pozabi indeksirati oziroma jih posodobiti. Predvsem je pri tem pomemben vidik varnosti. Prisluhnil sem tako enim kot drugim in ugotavljam, da področje varnosti zajema pojme, ki se nekoliko razlikujejo. Vprašanje je, kako dojemamo pojem varnosti. Na kaj mislite, ko govorite o tej varnostni mreži. Čaka nas torej nova reforma, ki na nek način podaljšuje predhodne reforme. Gre za to, da bi posameznim sektorjem prepustili upravljanje trgov, da tega ne bi več prepuščali javnemu sektorju. Vprašanje pa je, ali res želimo obrati to pot, ali želimo uh, trge res prepustiti posameznim sektorjem, da bi jih leti upravljali? Če je eh, odgovor na vprašanje da, potem me zanima, kako bomo na konkreten način opredelili instrumente, s katerimi bodo lahko upravljali trge, kakšne zmogljivosti bomo zagotovili. Ne bomo ostali samo pri razmišljanju, ampak bomo morali seveda tudi financirati posamezne sektore in organizacije proizvajalcev. Brez sredstev ne bodo mogli delovati pri teh organizacijah je treba, po mojem mnenju, že sedaj odpraviti vse pomiseke in dvome. Ne bomo spostavljali novih struktur, nacionalna zakonodaja je tista, ki opredeljuje organizacije proizvajalcev. Vsaka država lahko seveda opredeliti organizacije, kakorkoli želi. Najbolj pogoste organizacije proizvajalcev so seveda zadruge, ampak v državah članica se tudi pojem zadruga precej razlikuje tako da se trenutno vsi sprašujemo, kakšen je pravzaprav status zadrug v posameznih državah članicah, kako se razlikujejo med seboj. Tudi tu je vprašanje, kako daleč bomo šli, kakšne instrumente jim bomo dali na voljo. Naprimer, na področju mleka, ali bomo sklepali pogodbe, potem kakšne bodo njihove pristojnosti pri pogajanjih o količinah mleka, o kvotah, ali bodo lahko sami povečali proizvodnjo, ali lahko sami sektorji urejajo, naprimer, dajanje na trg, če naprimer ne bodo uspeli ustrezno urediti same proizvodnje. Potem pa še vprašanje, v kakšnih pogojih bomo dopustili kmetijskim organizacijam do novih instrumentov ti instrumenti splošnega kritja so na nek način predstavljeni kot univerzalno zdravilo, vendar ti instrumenti drago stanejo, dostopni bodo samo nekaterim kmetom, največjim ne vsem. Kako se bomo torej prepričali, da bomo dali kmetom na voljo prave možnosti za dostop do teh novih instrumentov? Mislim, da bi se morali o tem pogovoriti, gospod predsednik. Hvala, Mišel. Predlagam, da kar začnemo z razpravo. Prva dva sta se že prijavila. Izvolite. Eh. Hvala, gospod predsednik. Strinjam se z večino tega, kar je povedal gospod Dantan. Rada bi pa povdarila še nekaj vprašanj, ki se mi zdijo zelo pomembna, morali bi ustrajati pri njih če obstaja možnost, eh, bi nam tudi komisija morala razrešiti tudi dvome, to bi bilo zelo koristno. Glede intervencijskih ukrepov bi morali vzpostaviti neko varnostno mrežo, to je povedal tudi gospod Dantan. E, to bi morali e, sestavljati e, e, s posebni ukrepi za velike težke krize, e, še z drugimi ukrepi. E, ne bi smeli uh, izključiti nobenega ukrepa, uh, s tem bi morali razpolagati vsi sektori, tisti, ki že eh, razpolagajo s tem, poleg tega bi morali revidirati referenčne točke in jih prilagoditi tudi potrebam posameznih sektorjev. Morali bi te sektorje ločiti od posameznih eh, točk. Treba je aktualizirati eh, eh, cene za shranjevanje določenih proizvodov. Rezerva za krize bi morala imeti tudi dovolj sredstev na voljo in pa mehanizme, ki se bodo lahko odzvali na motne na trgu. In v zvezi s tem vprašanjem. Uh, Me zanima, kako uh, si to komisija predstavlja, kako si predstavlja nek sklad za krize, ali bi uh, ta sklad omogočal hitro ukrepanje. Večkrat smo že razpravljali o tem, tudi v tem odboru. Neka uh, rezerva ali sklad to ni ista stvar ali komisija uh, ve, uh, kako bi deloval ta sklad in če bi ga lahko zelo hitro zagnali. Uh, Potem pa specifični in izjemni ukrepi za motnje na trgu. To, eh, ta sistem bi moral eh, delovati avtomatično eh, in tukaj bi morali upoštevati tudi metodo skupnosti. Tukaj gre za številne člene in naš odbor je že julija dal mnenje o tem. Nismo še razpravljali svetom o tem stališču, kajti nismo še razpravljali dobili mandata za uh, posvetovanje uh, z vsemi tremi. Torej, uh, nočemo, da bi se delo podvojilo in želimo, da se upošteva poročilo gospoda Dantana. Tukaj bomo še uh, podali predloge sprememb. Treba je izboljšati delovanje. Uh, verige eh, proizvodov. To je cilj naš vseh in tukaj bi morali eh, stvar razširiti iz mlečnega sektorja še na druge sektorje. Eh, poleg tega je treba upoštevati organizacije proizvajalcev. To, kar predlaga skupna ureditev trgov, je koristno, vendar je treba upoštevati še druge vidike koordinacijo, komercializacije, potem prilagoditev potrebam na trgu in sicer eh, s številnimi ukrepi. Poleg tega želim svoje mnenje izraziti tudi glede tega, kar smo že eh, izrazili v poročilu DES, mm, ko gre za sladkor in vino. Tukaj bi morali sprejeti podaljšanje do leta 2020. In zanima me še naslednje, če bi komisija lahko odgovorila na naslednje konkretno vprašanje. Ali ste si za model izbrali organizacije proizvajalcev eh, zelenjave in sadja, ampak eh, s tem ste izničili definicijo eh, mm, teh sektorjev v povezavi s členi 122 in 125 kaj to pomeni, ali bo to zdaj prešlo v delegirane akte, kakšne so tukaj izjeme za druge sektorje in zakaj ima sektor uh, eh, sadja in zelenjave toliko izjem, so ti, te izjeme potrebne. Torej, Vsa ta vprašanja so se mi pojavila v razpravah, ki smo jih že imeli in želim si nekaj več jasnosti na teh področjih. Hvala lepa. Z nami je tudi predstavnik komisije, gospod Verstajlen. Hernán García, potem pa Reimers. Hvala, hvala tudi gospodu Dantanu za uh, prizadevanje na tem področju. Uh, predlogi Evropske komisije so tukaj zelo uh, eh, šipki, ko gre za skupno ureditev trgov, kajti ni nekega enotnega mnenja, ko se ukvarjamo z dvema problemoma, eh, torej razrobljenost trgov in pa eh, nihanje cen. tudi ta sklad tukaj nismo pokazali veliko izvirnosti, imamo pa eh, temo, ki se mi zdi zelo pomembna in še ni bila omenjena, pravna negotovost, ko gre za konkurenčna pravila v kmetijskem sektorju. Evropska unija bi morala jasno predeliti izjeme pri konkurenčnosti in tako bi preprečili, da bi organizacije eh, lahko lahko uh, nadzirale uh, proizvodno in pa vplivale na popraševanje. V Španiji je to vodilo v neugodno situacijo, eh, naprimer na področju olivnega olja in organizacije proizvajalcev so tukaj zelo vplivali na situacijo na trgu. Mislim, da mm, je to dobra priložnost, da govorimo o tej temi mehanizmi intervencije. E, tukaj niso dovolj hitro ukrepali, niso bili zadostni in zato bi morali e, to idejo še enkrat proučiti, tako ne bi imeli e, problema, ki ga imamo pri sadju in zelenjavi, kajti sistem za krize tukaj ni učinkovit. Morali bi imeti tudi nek sklad, poleg teh skladov, ki že obstajajo za ta namen. Tudi krizna rezerva ne deluje v situacijah kot smo jo videli v uh, Ekoliju uh, prejšnje poletje. Mm, tukaj nimamo neke proračunske postavke, ki bi se s tem ukvarjala. To vodi v diskriminacijo v številnih problemih, kajti kriteriji za uh, izbiro niso zelo jasni. Tudi do njih ne morejo dostopati uh, sektori, določeni sektori. Uh, Torej, prišlo je do zelo neugodne situacije. Pa še nekaj, kar se mi zdi zanimivo. Treba je rešiti hude krize, naprimer v sektorju olivnega olja. E, tukaj je treba razrešiti problem zasebnega shranjevanja. Pa še ena tema, ki se mi zdi zanimiva, e, to pa so e, mehanizmi vstopnih cen in pa napake, ki prihajajo do katerih prihaja pri tem. Uh, pred nekaj časa smo govorili o ceni paradižnika v povezavi z Marokom in morali bi vzpostaviti sistem, ki nam bo dal pravna sredstva, uh, ki bodo organom omogočila, uh, da uh, rešijo to vrstne probleme. To bi morali rešiti v tej skupni ureditvi trgov. In na koncu bi rada rekla, da so še teme, naprimer pogodbe med industrijskimi proizvajalci sadja in zelenjave in uh, drugimi akteri. O tem uh, razpravljajo tudi v svetu ministrov. Sektor prosi, da bi ustvarili eh, take pogodbe, kot obstajajo že v mlečnem sektorju. To bi bil, bil dober instrument, uh, namreč tudi za sektor sadja in zelenjave. Uh, to bi morali upoštevati. Ne smemo uh, pozabiti, da je treba uh, uh, upoštevati tudi čebelarski sektor. Uh, v tem okviru to je zelo pomembno uh, v našem kmetijstvu in moramo temu sektorju zagotavljati tudi ustrezno podporo. Potem pa ja, intervencije uh, v sektorju vina in pa v drugih sektorjih še številni izzivi obstajajo na tem področju in zelo pozorni bomo na njih. Hvala. Brita. Lepo. Lepa, Rita, potem pa Kostlinčer. Äh, Hvala lepa. Najprej bi rada povedala, da je že tako ali tako velika naloga to, da celotno proizvodnjo spravimo v eno SOT. Vprašanje pa je, kako bomo opredelili krizo. Kdaj nastopi kriza, ko se pojavijo težave z likvidnostjo na trgu ali ko se pojavi kakšna bolezen? ali ko naprimer podnebne spremembe povzročijo krizo. Če želimo imeti krizni mehanizem, moramo najprej opredeliti besedo kriza. Kaj imamo v mislih, ko govorimo o krizi? Potem pa je tu še vprašanje, kako bomo organizirali svoje mreže. Tisti najšipkejši se najtežje borijo proti krizi, tisto, kar smo storili na področju mleka, naprimer javno skladiščenje, lahko vzpostavimo tudi drugot. Morda je to nek način, kako oblažiti krizo. Zahvaljujoč politiki skladiščenja lahko stvari spremenimo. Ko govorimo o prilagoditvah, ali bomo to uporabili tudi za kmetijstvo, je to res primeren instrument za kmetijstvo ne moremo uporabljati istih instrumentov na industrijskem področju in na kmetijskem področju. Zato me zanima, ali bomo lahko uporabili vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, zato da se soočimo s to situacijo. Ne pozabite, da gre tu za majhne kmetije in za majhna podjetja, ki delujejo na področju kmetijstva. občutek imam, da bi lahko bolje uporabili tudi sklad za prilagoditev globalizaciji, se s temi sredstvi odzvali na določene situacije. Potem so tu še različni vzajemni skladi, ki bi jih lahko uporabili. Tudi kmetje bi lahko prispevali v takšne sklade in kasneje iz njih črpali sredstva, če bi jih potrebovali. Ta sredstva bi se seveda uporabljala za doseganje specifičnih ciljev, ne pa zato, da bi naprimer zavarovalničarjem dali več dela. Takšni vzajemni skladi bi bili morda lahko prvi korak pri soočanju z določenimi situacijami, zlasti, ko pride do kakšnih večjih škod. Danes ne obstajajo več pozavarovalne družbe, ki bi uspele pokriti vsa možna tveganja, ki jih prinašajo določene katastrofe in večje nesreče. Mislim, da noben zavarovalničar ne bi sam mogel razrešiti takšnih primerov, zato potrebujemo več sodelovanja. Potem je pa tu še boj proti krizi. Ali bo komisija ukrepala sama, ali bo morda tudi parlament lahko povedal svoje mnenje. Zanima me, ali bo komisija hitro ukrepala, bo ukrepala sama ali potrebuje brco strani parlamenta. Dobro bi bilo, če bi bil parlament polno vključen v to delo. Ko govorite o organizacijah proizvajalcev, naj povem, da si jih želimo okrepiti, ker bi želeli tudi proizvajalcem dati več možnosti za pogajanja s posameznimi trgovci. Ne pozabite, da obstajajo tudi pravila za boj proti kartelom. Tu so še pravila z področja konkurenčnosti. Pazite, da ne bo prišlo do konfliktov, sicer se bo javnost uprla. Hvala. Hvala, Brita. Jutri bomo na sestanku koordinatorjev govorili prav o skladu za prilagoditev globalizacijo, da vidimo, ali obstaja kakšna skupna pot. Elizabet. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala Mišeli Nuti za poročilo. Pripričana sem, da so trenutni tržni instrumenti zelo pomembni in so del varnostnega omrežja brez tega varnostnega omrežja kmetijstva sploh ne bi bilo. Zlasti sedaj v času krize ne smemo kmetijskih obratov preprosto prepustiti tržnemu gospodarstvu, kajti kmetijstvo preveč ogroža zunani dejavniki. Zlasti, če si ogledamo nihanje cen na trgih, moramo vedeti, da številne sektorje zelo prizadene prizadenejo ta nihanja. Potrebno je več preglednosti, več tržne moči kmetovalcev, to je neprogrešljivo, prav gotovo pa potrebujemo tudi večji nadzor nad oblikovanjem cen, več analiz stroškov in uh, glede na poročilo o prehrambeni verigi, tudi izboljšanje položaja kmeto, eh, kmetovalcev, proizvajalcev, zavezojoče cilje glede plačil. Menim, da ne potrebujemo novih struktur, ampak je potrebno zgolj obstoječe izboljšati, prilagoditi in nadgraditi. Menim tudi, da moramo zagotoviti zaščit, neko zunanjo zaščito. Uh, vedno več je nekih slabih uh, proizvodov, proizvodov slabe kakovosti, ki ne upoštevajo vseh standardov, ki prihajajo na naš trg in s tem postavljajo v slabši položaj nas proizvajalce. Poročilo, ki je bilo nedavno sprejeto na plenarnem zasedanju, je pomemben prvi korak uh, mlečna kvota se bo tako po letu 2015 lahko iztekla. In zahvaljujoč delu Dantana uh, eh, Nikolsona smo tukaj uh, nekako poslali svoje signale. Opozorili smo na probleme v mlečnem sektorju, uh, eh, ta neravnovesja je potrebno še naprej imati resno. In še naprej moramo razmisliti o tem, ali je smiselno, da imajo posamezne države članice uh, visoke kazni za čezmerno proizva, eh, proizvajanje, čeprav skupna kvota, skupna evropska kvota ni bila izpolnjena. Mislim, da tukaj moramo sprejeti tudi določene spodbude strani Evropskega parlamenta, zlasti, ko gre za mlečno proizvodnjo v zapostavljenih območjih. Za ta trenutno poročilo ne ponuja rešitve. Eh, mislim, da moramo našim kmetjem v prihodnosti poslati močnejše signale, da razumemo njihove težave in skrbi. Kar se tiče trga sladkorja in pa izteka kvote sladkorja po letu 2020, tukaj želim upozoriti na poročilo, ki ga je že sprejel Evropski parlament. Mi smo se zauzeli za to, da bi kvote za sladkor se iztekle po letu 2020. Zato se mi zdi predlagani predlagano obdobje komisije, torej po letu 2015, eh, me čudi. Zlasti, če upoštevamo eh, vse, če upoštevamo vse številke, ki jih je komisija navedla v tem poročilu, mislim, da te številke niso primerne. Nihče ne jamči, da bo po obdobju izteka te številke ostale enake ko smo sprejeli reformo sektora sladkorja, nismo, morali, nismo mogli računati na to, da se bomo soočali s takšnimi izzivi, kot se z njimi soočamo danes. Ko vedno znova govorimo z varno skrbo, o varni preskrbi s prehrano, moramo eh, sprejemati razumne politične odločitve, moramo se posvetiti predvsem temu, da zagotovimo varno skrbo s prehrano in neodvisnost od uvozov. Zato moramo pri, podaljšati to možnost izteka kvot za sladkorja. To je zelo pomembno. Hvala. Elizabeth, Hvala lepa. Jose Bove, potem pa McGuinness. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil Mišelu Dantanu, ker je opravil to delo. Sam si ne bi želel biti na njegovem mestu, glede na to, v kakšni situaciji se otegnemo znajti čez nekaj let, ko bomo rekli, kaj je storila Evropa zakaj smo kar naprej v času krize. Komisija je tista, ki organizira stvari, ne parlament. Ko smo razgradili določene strukture, smo povzročili neravnotežja. Včasih se lahko sicer individualno odločimo, da bomo povečali proizvodnje, ampak če bi vsi kmetje istočasno razmišljali na enak način, bomo imeli presežek proizvodnje, znašli se bomo v krizi in spet bomo potrebovali krizne ukrepe. Ampak komisija je zauzela določeno ideologijo. Želi odpraviti vse instrumente, ki jih imamo na voljo, zato da se usklajuje povpraševanje s ponudbo. Zanima me, ali bomo s tem javnim skladiščem res našli pravi odgovor na krizo. Resnično želim veliko poguma Mišelu Dantanu pri iskanju odgovora na to vprašanje. Ne bomo se spuščali v vprašanje vina in sladkorja, ampak o vinu bomo verjetno govorili danes večer, ker je to zanimivo vprašanje kaj se dogaja na področju vinogradništva, naprimer. Če bomo storili, kot želi komisija, in če bomo odpravili pravice do zasajanja, potem bo nastala popolna anarhija. V nekaterih območjih bo prišlo do prevelike proizvodnje, v drugih območjih proizvodnje ne bo. Kaj bomo potem storili? Bom s tem zaključil, ker ne želim preveč podrobno obdelati same osebine. Občutek imam, da se pojavljajo težave pri količini sami, ko gre za ponudbo in popraševanje, zato vas prosim, da še enkrat razmislite o tem. Pravzaprav smo pri mleku storili precejšnjo napako. Stali smo postavljeni pred zid, svet in komisija se nista premaknila niti za pet in očitno je, da so ti predlogi nespremljivi. Drugo vprašanje, ki ga imam pa se nanaša na to, kaj bomo storili s proizvodnimi stroški kmetov, ali bomo to upoštevali pri opredeljevanju cen. Kmetje imajo danes predvsej težav zaradi visokih stroškov, zaradi davkov. Kdo bo prevzel te stroške? Ko gre za trošarine, se tega ne obračuna. Zato me zanima, ali bomo oblikovali ustrezne mehanizme za razrešitev tega problema. Na koncu pa bi rače nekaj izpostavil. Vesel sem, da boste jutri na sestanku koordinatorjev obravnavali tudi to, ali se lahko uporabi sklad za prilagoditev globalizacije. Svet, komisija in parlament so pravzaprav postavljeni tu pred ključno vprašanje. Gre za nek način za to, da izvajamo mazohizem, da sami sebe prepričujemo v to, ali smo sposobni nekaj storiti ali ne, nekaj, kar nam bo potem škodilo. Mislim, da bi morali zelo odločno zavrniti predlog, da se uporabi sklad za prilagoditev globalizaciji na področju kmetijstva. S tem bi sami sebi postavili past in dokončno bi to pomenilo, da se kmeta ne bo več opredeljevalo v Bruslju, ampak v Ženevi, kjer je sedež Svetovne trgovinske organizacije. Hvala. Bene. Dobro vidim, da nas vse skrbi sklad za prilagoditev globalizacije, da nas vse zanima ta tema, ampak jutri se bomo o tem odločali, zjutraj poteka ad hoc sestane koordinatorjev na to temo. Magines potem pa Patravni veški zaključuje razpravo. Hvala predsednik. Kratka bom, ker so kolegi že pokrili številna vprašanja. Hvala lepa Mišelu Dantanu za to predstavitev. Vse deležnike pa seveda prosim, da so nekoliko bolj neposredno vključeni v ta dosje. Bojim se, da se upravičeno ukvarjamo z neposrednimi plačili, ampak da se istočasno premalo posvečamo tržnim ukrepom in kriznim ukrepom. Ko se bomo znašli v krizi, pa se bomo spraševali, zakaj smo se znašli tam. Tako da stotstotno podpira Mišela Dantana, ki pravi, da bi morali to vprašanje izpostaviti na višji ravni, da bi se morali o tem pogovarjati v širšem kontekstu reforme SKP-ja. Krizne rezerve. Kje bomo našli proračun za to in kam ga bomo umestili? Morda bi se o tem lahko, Mišel, nekoliko bolj poglobljeno pogovorili, če želiš. Potrebujemo ustrezne rezerve, zaloge v času krize, zato da se lahko komisija hitreje odzove, bi lahko te stvari nekoliko bolj pojasnil. Potem organizacije proizvajalcev in medpanožne organizacije. Komisija je sicer rekla, da bomo s tem povečali pristojnosti proizvajalcev. To do določene mere drži, ampak nekatere organizacije proizvajalcev imajo težave pri delovanju. Zato moramo pogledati, kako delujejo, ali je možno izboljšati njihovo učinkovitost. Parlament bi moral poštevati tudi to, kar se usporedno dogaja v komisiji, kjer skupine na visoki ravni obravnavajo, naprimer, vprašanje delovanja verige za, dobavne verige za prehrano. Mislim, da bi se morali o tem pogovarjati s komisijo. Govorimo o isti zadevi ampak parlament ni neposredno vključen v delo komisije na ravni skupin na visoki ravni. Stvar je takšna, da moramo sami sebi zagotoviti ustrezne ukrepe, s katerimi se bomo lahko hitro odzvali, če pride do krize. Pri krizi v mlečnem sektorju smo bili prepočasni, Kmetje so zaradi tega utrpeli resno škodo, zato bi morala ta enotna SOT poskrbeti za to, da se takšne stvari ne bi več pojavljale. Hvala, Mišel, za tvojo predstavitev. Ne, ne aj. Hvala lepa. Samo še nekaj. Gospod predsednik, bi pa to priložnost izkoristila za to, da podprem pripombe kolegice Kostinger glede mlečnih kvot. V nekaterih situacijah tega mehkega pristanka ne bo, zato si želimo, da bi komisija vsaj začela preučevati to stanje in se lotila težav, ki se pojavljajo v določenih državah članicah. Tako da kolegico podpiramo v tem vidiku. Hvala. Grazie. Hvala lepa, Medved. Naj povem samo to, da se Mišel sooča z velikim izzivom za upravljanjem kriz na trgu. Večkrat smo se o tem pogovarjali in mislim, da bi kot celoten odbor morali prevzeti odgovornost, podpreti Mišela pri njegovem delu. Vsi koordinatori bi morali prispevati k iskanju odgovorov na vprašanja, ki se pojavljajo na področju kmetijstva. Petra Nevež zaključuje pa razpravo, potem kolega Nikolson. Hvala lepa. Predsednik, zelo kratka bom. Dve zadevi bi rada povdarila. Najprej kar zadeva same organizacije proizvajalcev in krizne ukrepe. Mislim, da bi vedno pri obeh vidikih morali zagovarjati enakopravnost in pravičnost. Če ne bomo opredelili minimalnih zahtev, ki naj jih izpolnjujejo države članice, potem bomo še naprej doživljali zelo različne situacije v državah članicah in torej tudi med posameznimi kmetimi v tem trenutku mi skušamo SK spremeniti, jo prilagoditi trgom, na trgih pa vlada konkurenčnost. In vprašanje je, kako zagotoviti pravo mero konkurenčnosti. Kako zagotoviti pravično konkurenčnost. Če ne bomo imeli nekih minimalnih standardov za vse kmete, potem te enakopravnosti pri konkurenčnosti ne bo. Naj navedem primer. V državah na jugu Evrope, v Španiji, Portugalskem in v Italiji, doživljajo v teh časih hudo sušo. Če ne bo možnosti določenih stvari zavarovati, potem se bomo znašli v težavah. Na portugalskem, na primer, ni možno zavarovati več posledice suše na drugih področjih pa taka zavarovanja še obstajajo. Kolegi v Španiji, naprimer, lahko se zavarujejo proti suši. Tako da samo nekaj centimetrov čez mejo lahko že sklenete zavarovanje za primer suše. Zato pravim, da bi morali opredeliti minimalne skupne standarde in pravila, ker če tega ne bo, potem ne bomo imeli skupne kmetijske politike, zlasti pa pri tej skupni kmetijski politiki enakopravnost tudi pri konkurenčnosti ne bo tisti glavni motiv. Še par besed o mlečnem sektorju. Naj vas vse še enkrat spomnim na to, da smo sprejeli tudi poročilo o pogodbenih obveznostih, ampak tam se ne opredeljujejo mlečne kvote. Obstaja tudi mehanizem za urejanje informacij o trgu. Tam sicer opredeljujemo tudi kvote, vendar se v pogodbenih razmerjih teh kvot ne omenja. Na voljo imamo, kot veste, tudi svežen za sektor mleka, vendar se v tem zakonodajnem svežnju ne omenja zadrug. Tudi sam pojem zadrug se precej spreminja iz ene države v drugo, tako da zaradi vseh teh razlik prihaja tudi do izkrivljanja konkurenčnosti, tudi na mlečnem sektorju. Trg je tam popolnoma liberaliziran. Nobenih jamstev ni več za to, da bodo v mlečnih regijah še naprej lahko proizvajali mleko. Na nekaterih področjih bi prav ukinitev proizvodnje mleka imela katastrofalne posledice, tako kar zadeva vpliv na prebivalce, kar zadeva upravljanje s trgi in tudi samo gospodarstvo. Govorili ste tudi o tržnih ureditvah. Že ko smo se prvič o tem pogovarjali v našem odboru, sem izpostavila podobne argumente, rekla sem, da je to prav neke vrste strupeno darilo, še vedno ustrajam pri tem stališču. Strniti moramo vrste in najprej opredeliti skupno stališče do tega vprašanja. Ne moremo dopustiti tega, da bi komisija se izmuznila svoji odgovornosti zaradi sporazumov, ki jih sklene s tretjimi državami in ki potem negativno vplivajo na evropsko kmetijstvo. Kmetijstvo uporabljate kot neke vrste plačilno ali pa menjalno sredstvo. Hvala lepa, Jim. Much, Hvala lepa, predsednik. Strinjam se z gospodom Dancanom in s pristopom, ki ga je zauzel za obravnavo te teme. Dejstvo je, da enostavnih odgovorov ni. Kriza nas je verjetno naučila to, da obstaja potreba po varnostni mreži, po intervencijah. Vprašanje pa je, na kateri ravni in kako hitro se lahko uporabi ta mreža na področju mleka ali v vseh sektorjih. Torej, kako hitro, na kateri ravni naj se uporabi ta varnostna mreža. Ali lahko s tem res razrešimo vsa vprašanja? vprašanja. Kaj se bo zgodilo, če bodo kmetje sprejeli odločitev, da proizvedejo več nečesa, kot lahko trg to sprejme? Pri tem bi morali biti zelo previdni. Mislim, da davkoplačevalci v Evropi ne bodo več financirali skladiščenja celih gor mleka in masla, tako kot v preteklosti. Zato moramo imeti na voljo tudi nek nujni sklad, rezervni sklad. Po mojem mnenju bi bilo dobro, če bi imeli na voljo ustrezen mehanizem. Občutek imam, da smo prišli v fazo, ko se zavedamo, da je to celotno medpanožno sodelovanje nekoliko ušlo izpod nadzora. Vzpostaviti je treba enake pogoje za delovanje v Evropi. Ne smemo preveč stvari prepustiti v rokah držav članic. Nekatere države bi lahko potem preveč samovoljno ukrepale. Zato besede skupna, enotna ne bi smeli črtati iz besede skupna kmetijska politika ali enotna ureditev trgov države morajo imeti enake možnosti. Seveda bo nekdo nekje imel nekoliko večje prednosti, ampak običajno so te prednosti kratkoročne, minimalne in ne povzročajo kakšnih večjih sprememb. Vseeno pa moramo biti previdni. Glede sklada za prilagoditev globalizacije pa se strinjam z gospodom Bovejem. To je samo neke vrste vaba, da začnemo razmišljati o drugih stvarih. Skuša nas preusmeriti na drugo področje. Če ni denarja v tem skladu za prilagoditev globalizaciji, potem ne vem, zakaj bi ta sklad uporabili. Bomo kaj več rekli na to temo jutri do povdne. Glede mehkega pristanka pa moram reči, da sočustvujem s kolegi. Če se navežem na tisto, kar sem prej rekel, Če nekdo proizvaja nekaj, za kar ni trga, potem bi morali biti previdni, ker konec koncev bodo davkoplačevalci sleko prerekli dovolj je dovolj. Hvala. Grazie, Jim. Hvala, Jim. Sikirski, izvolite. Hvala lepa. Zelo pogosto govorim o kmetijskih trgih, ki niso zmožni razrešiti problema glede povpraševanja in ponudbe. Zakaj trgi tega niso zmožni storiti? Zato, ker vedno obstaja določena negotovost in nestanovitnost na trgih, do katere prihaja predvsem zaradi podnebnih sprememb, pa tudi zaradi drugih dejavnikov, naprimer zaradi velikih razlik med majhnimi in velikimi pridelovalci To je tudi razlog, zakaj nimamo ene enotne logike glede obsega proizvodnje. Od tud izhajajo tudi vse reforme, ki smo jih predlagali. Kar zadeva predlog, ki se nanaša na kmetijske trge, tega trenutno preučujemo. Moram reči, da ta predlog ne bo razrešil vseh težav, ki jih imamo, teh, ki smo jih danes že omenjali zelo pogosto se zgodi, da ko urejamo trge, kot se je to zgodilo pri finančnih trgih, trgi, vsaj določeni trgi, naprimer kmetijski trgi, ostanejo ob strani. In kmetijske trge smo res prepustili urejanju, delovanju na trgih. Izkazalo se je, da smo odločitve sprejemali veliko prepozno, da smo zaradi tega tudi plačali precej višjo ceno, kot bi jo sicer plačali. Če nismo zmožni podpreti medpanožnih organizacij proizvajalcev, potem bodo te organizacije imele precej šipko ulogo v tej prehrambeni verigi. Ta veriga se seveda širi od kmetije in se zaključi na naših krožnikih. V okviru enotne SUT je treba vedno popuščati. Kmetijstvo pa je nažalost vedno žrtov, zato ker se kmetijstvo kot neko darilo žrtvuje za voljo možnih koristi v drugih sektorjih. Hvala. Hvala lepa, podpredsednik. Sikirski, sedaj pa dajem besedo komisiji, direktorju Verstajlenu, zatem pa še Mišelu, ki bo zaključil razpravo. Okay, yes. Hvala, predsednik. Kratek bom. Predlogi, ki smo jih podali v okviru enotne SUT, za obdobje po letu 2013, so po mojem mnenju povsem dosledni z logiko reform, ki smo jih izvajali v zadnjih 20 letih, od leta 92 naprej. Pri vseh teh reformah, kot veste, smo spremenili naše stališče od podpiranja trgov do neposrednih podpor. V tem kontekstu smo tudi, po mojem mnenju, postali precej bolj konkurenčni. Če si pogledate, kakšno je stanje pri tistih najbolj konkurenčnih proizvodih. Če primerjamo ceno teh proizvodov s cenami na svetovnih trgih, smo konkurenčni, naprimer žitarice. Če si pogledate oves pšenico, tam so cene podobne, kot jih imajo naši veliki konkurenti. Več let smo neto izvozniki, nimamo nobenih povračil glede tega. Pri mleku smo prav tako neto izvozniki, nimamo nobenih povračil glede izvoda. Tako da smo uspešni pri mlečnem prahu, pri mleku in pri maslu. Potem sladkor in sektor sladkorja. Še pred nekaj leti so bile cene precej nizke, če smo jih primerjali s konkurenti na mednarodni ravni, ampak lani smo gotovili, da so na svetovnem trgu cene še više od naših internih cen. Ta razlika se še povečuje, ampak kot vidite, prihaja do konvergence med internimi cenami in internimi eksternimi cenami. Res je, da je vse to možno pripisati tudi posledicam, ki so se zgodile na trgu, tudi reformam, ki smo jih izvedli. Glede reform naj povem, da so prispevale k določeni netovarnosti. V mlečnem sektorju smo uporabili tudi to varnostno mrežo, ki ste omenjali. Posredovali smo na nek način določili zgornjo majo na trgu. Tako da ta varnostna mreža deluje, zato jo bomo tudi v prihodnje predlagali na drugih področjih, tudi ko gre za intervencije, ko gre za zasebno skladiščenje. Vprašanje pa je, ali resnično želimo uporabiti to varnostno mrežo. Da ali ne, ko gre za sadje zelenjavo, ko gre za olivno olje, ta dva sektorja ste izpostavili. Gospod predsednik, to je zelo občutljivo vprašanje. Kar nekaj dela smo opravili v zadnjih letih, tudi glede zadrug, zato se mi zdi, da ne bi smeli izgubiti svoje konkurenčnosti na mednarodnih trgih. Potem so tu še drugi dejavniki, ki jih je treba upoštevati. Če si pogledate naše predloge, boste videli, da smo v zadnjih letih proračun stotstotne tržne podpore znižali na 95 odstotkov neposrednih podpor za prihodek, tako da je manj tržnih podpor. Leta 2020 bo 2,7 milijard na voljo v ta namen. Pomemben del tega proračuna je že rezerviranega za vino, za sadje in zelenjavo. Pri sadjem zelenjavi naj bi neposredna plačila razširili tudi na področje sadja in zelenjave, kjer ni trenutno neposrednih plačil, tako da je sektor sadja in zelenjave trenutno zelo lepo obravnavan. Če se vrnem nazaj na krizni sklad, rekel bi, da ti trije osnovni členi, na katerih temeljita sklad, niso izbrani na ključno, da smo upoštevali izkušnje, ki jih imamo iz preteklosti, ko smo naprimer opredeljevali krizne sklade za posamezne sektorje. To pravno podlago sedaj uporabljamo za skoraj da vse sektorje. Trenutno so izključeni samo krompir in konjsko meso. Ampak v teh sektorjih nikoli nismo posredovali predsedniku. Saj, če si pogledate zgodovinsko nismo posredovali v teh sektorjih. Krizni sklad, kaj je kriza, to ste spraševali. Zelo skrbni bomo, ko bomo opredeljevali pojem kriza, kajti pri krizi nikoli ne veš, kaj vse te čaka. Zato bi se zauzemali za čim večjo prožnost. Tako da bi komisija lahko posredovala v času krize, da ne bi bila omejena z neko opredelitvijo, ki ne upošteva specifične situacije. Druga pomembna zadeva pa je, da ste kot parlament vključeni tudi pri razreševanju krize. Vi se morate strinjati s tem, da se mobilizira določena sredstva ali sklade. V kriznem obdobju je treba hitro ukrepati, zato vas bomo seveda prosili za hiter odziv. Zato, da se uporabi hitri postopek, kot smo ga uporabili pri naprimer nujni rezervi za pomoč. Parlament je torej vključen v delo, zato ker nam zagotavlja finančna sredstva, da posredujemo v krizi. Sladkor in vino ste tudi omenjali. Kar zadeva pravice do zasaditve in kvote pri sladkorju, že na začetku sestanka je bilo rečeno, da je naš sladkor primerljiv na mednarodnem trgu. Občutek imam, da če si boste pogledali, kako se upravlja s trgom sladkorja, kako komisija to počne, boste ugotovili, da smo omogočili našim pridelovalcem sladkorja, da izkoristijo vse možnosti, ki jim jih ponuja mednarodni trg. Še vedno imamo določene omejitve zaradi odbora svetovne trgovinske organizacije, kje lahko prodajamo sladkor, kje ne, določene omejitve torej vladajo. Glede pravic do nasaditve vina. Nekdo je rekel, da če bomo odpravili te pravice, potem bo prišlo do eksplozije pri zasajanju vinske trte. Pri pravicah do zasajanja vinske trte ne gre za količine kot pri mleku. Uh, gre za nek mehanizem, ki samo opredeljuje, kdo bo proizvajal vino. Posamezni proizvajalci pa se bodo odločili, koliko bodo zasadili na posameznem hektarju. Tako da gre tu za popolnoma drugačen kontekst, gospod predsednik. Če se vrnem sedaj še na organizacije proizvajalcev. Kot veste, smo predlagali, da se organizacije proizvajalcev razširijo na vse sektorje. Pojavilo se je tudi vprašanje, ali je treba upoštevati mlečni model. Uh, No, mlečni model je bil oblikoval v specifični situaciji, ko se pravzaprav soočamo z obdobjem, ko bomo kvote ukinili. Tako da tu so potrebna skupna pogajanja, ali bomo ta mlečni model res prevzeli ali ne. Konkurenčno pravo pravi, da potrebujemo posebno izjemo to posebno izjemo trenutno imamo za mlečni sektor. Kot veste, imamo možnost, da se organizacije proizvajalcev pogajajo v 33 odstotkih nacionalne proizvodnje. Takšnih izjem pa nimamo za organizacije proizvajalcev, za običajne organizacije proizvajalcev. Kot rečeno, mlečni sektor je bil specifičen sektor, specifičen primer. Spraševali ste tudi o uredbi o sadju in zelenjavi. Ali smo iz svojega predloga črtali člen 25a, b in c? Seveda bomo to upoštevali v okviru delegiranih aktov, s tem bomo tudi nekoliko bolj fleksibilni pri opredeljevanju posameznih dejavnosti. Če bi to vključili v temeljno uredbo, potem bi morali za vsako spremembo sprožiti osnovni zakonodajni postopek, to pa traja kar nekaj časa. Glede medpanožnih organizacij, gospod Nikolson se je zauzemal za enakopravne pogoje delovanja za vse posod v Evropski uniji, če se ne motim, da bi se morali vzdržati tega, da bi države članice same tolmačile ta pojem, da bi države same razrešile probleme in vzpostavile situacije, ki bi skrivljale trg naš predlog je oblikovan na tak način, da nudi tudi ustrezno varnost in jamstvo, zato da se take situacije ne bodo pojavljale. Omenjali ste tudi sektor sadje in zelenjave in organizacije iz tega področja. Kot veste, nismo podali specifičnih predlogov za sektor sadje in zelenjave. Komisar Čuloš pa vendarle ima namen čim hitreje pripraviti poročilo do konca leta 2013 poročilo za sadje in zelenjavo. Želi, da se že v začetku leta 2013 predstavi poročilo tudi ocena učinka in po možnosti še kakšen predlog. On želi torej pospešiti naše razmišljanje o prihodnosti sektora sadje in zelenjave. Eden od članov je omenil tudi Maroko, situacijo s krompirjem. Rekli ste, naj zagotovimo boljšo sledljivost uvoza. Predlog bo upravni odbor podal zelo k malu, ker želimo, da se zagotovi boljša sledljivost. Potem pa še podpora čebelam. To podporo bomo ohranili takšno, kot je, tu ni nobenih sprememb. Mehki pristanek v mlečnem sektorju. O tem smo se pogovarjali, ko smo obravnavali mlečni svežen, če se spomnite očitno je, da kakšne podpore v svetu v tem trenutku ni. Ne želijo prekiniti trenutnega sporazuma, ki omenja kvote. Smo že v letu 2012, še leto ali dve nas čakata, tako da kakšen odstotek lahko še damo več, ko za, gre za mlečne kvote. Ampak v tem trenutku se, po mojem, ne moramo pogovarjati o mehkem pristanku v mlečnem sektorju. Se bomo k temu vrnili kdaj drugič. S tem sem pokril vse vprašanje, če se ne motim. Hvala. Bene, grazie al direttore Veslein. Hvala lepa direktorju Verstajlenu. No, sedaj, ko sem prisluhnil komisiji, bom Mišelu Dantanu res zaželil veliko sreče in poguma. Pa tudi besedo ti predajam. Hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil čisto vsem, ki so se oglasili v tej razpravi. Izmenjava mnen, ki je potekala, potrjuje ta občutek, ki ga imam na podlagi vseh pogovorov s skupinami ali posamezniki. Mislim, da bomo v našem odboru uspeli doseči soglasje glede tega vprašanja. Očitno je, da se strinjamo glede tega, da bi morali zagotoviti neko vodenje na trgu, da bi posamezni sektori morali upravljati s trgi, da bi pa vendarle morali tem sektorjem zagotoviti ustrezne instrumente. Najprej pa se treba seznaniti s tem, kakšno je stanje trenutno na trgu. Večkrat ste omenjali stroške, ki jih nosijo kmetje. Vendar bi vas rad opozoril na določbo iz člena 17, kjer ki je govora o zasebnem skladiščenju. S tem se lahko upošteva tudi gospodarsko stanje v sektorju, ne samo dobiček, ki ga ima sektor. To določbo bi lahko razširili tudi na naprimer javne intervencije. Naprimer, če se stroški povečujejo, če se davki povečujejo, cene pa ostajajo iste. Številni ste omenjali tudi finančna sredstva. Predvsem vas je zanimalo, kje bomo našli ta sredstva. Morda v skladu za prilagoditev globalizaciji, v kriznem skladu, kako bomo to sploh aktivirali, na kakšen način. Obstajajo pravni instrumenti, samo bolj natančno jih je treba opredeliti v tem besedilu. Torej, intervencijski instrumenti, ki nam omogočajo, da prestavimo sredstva iz enega v drug sklad. V treh tednih se lahko svet in parlament o tem dogovorita. S tem sem odgovoril delno na vprašanje, ki ste jih zastavili. V tej dvorani jih je kar nekaj sodelovalo tudi v skupini o finančni perspektivi. O tehničnem okviru samega financiranja smo se pogovarjali. Kolega Lavija ni več v dvorani, ampak mislim, da bi res morali še enkrat zastaviti vprašanje, ali lahko, ko gre za sredstva in odobrena sredstva iz prvega stebra, nekoliko stopili iz te letne logike, da bi naprimer govorili o triletnem obdobju, da bi ostanke iz prejšnjega leta lahko prenesli naprej v letošnje ali prihodnje leto. Ne govorim o tem, da bi v nedogled širili to obdobje, ampak da bi to enoletno obdobje razširili na tri leta. Zato, da bi v kmetijskem proračunu v svoji vojnici imeli na voljo sredstva ki bi jih lahko uporabili, ko jih potrebujemo, ne pa da čakamo na sredstva, ko jih ni. Glede krize in opredelitve krize. Sem poročevalec, prisluhnil sem mnenju številnim osebam. Mislim, da bi parlament moral pustiti misel o tem, da bi natančno opredelili pojem krize. Tega nam nikoli ne bo uspelo doseči. Tudi pravniki so pokazali, da v tem trenutku zagotovo ne odgovarjamo na krizo, kot smo jo mi opredelili v besedilu. Parlament ima sedaj možnost, da oblikuje nek mehanizem, ki bo komisijo prisilil, da ukrepa, ne glede na to, ali obstaja kriza ali ne. Vem, da smo vsi veliki misleci, ampak vseeno bodimo nekoliko skromni. Težko bomo predvideli čisto vse in težko bomo natančno opredelili pojem kriza. Hvala še enkrat vsem za sodelovanje. Molto bene, grazie. Zelo dobro, hvala lepa Mišel Dantan, hvala lepa vsem, ki ste prispevali k razpravi. Sedaj pa še zadnja točka na današnjem dnevnem redu. Peta točka, strategija Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali za obdobje 2012-2015, poročevalka Marit Polsen, podpredsednica odbora. Naj vas spomnim, da je 19. januarja odbor sprejel drugo strategijo za zaščito in dobro počutje živali. Tam so omenjeni tudi možni ukrepi za prihodnja štiri leta. Ti akcijski ukrepi zahtevajo, da se oblikuje poenostavljen zakonodajni okvir za zaščito in dobro počutje živali, da se sprejmejo tudi ukrepe, s katerimi bomo podprli države članice pri izboljšanju evropskih standardov na tem področju. Podpreti je treba tudi mednarodno sodelovanje, potrošnikom in javnosti pa zagotoviti vse primerne informacije, ki jih potrebujejo. Izboljšati je treba tudi sinergijo s kmetijsko politiko. Toliko o tem. Besedo predajam podpredsednici Polsen. Z nami so tudi predstavniki komisije. Predlagam, da sledi razprava po tej uvodni predstavitvi Marit. Tack, herr ordförande. Och jag ska börja med att säga att... Hvala lepa, predsedujoči. Naj najprej povem, da sem se pogovorila z vsemi udeleženimi stranmi, z vsemi, ki uh, jih zanima dobro počutje živali. 95 odstotkov vseh živali, ki živijo v Evropski uniji, so v lasti kmetov in ti z njimi tudi upravljajo. Dejansko govorimo o vsakodnevnih izkušnjah kmetov. O tem govorimo, ko razpravljamo o dobrem počutju živali. Naša ideja ni ta, da bi ustvarjali zakonodajo, ki bi ustvarjala še več birokracije in upravnih bremen in ki bi še bolj zapletla življenje naših kmetov. Ehm, toliko je že zahtev, ki se nanašajo na kmete. Govorili smo o podnebju, o okolju in sedaj govorimo tudi o dobrem počutju živali. Tukaj moramo imeti nek celostni pristop in moramo razumeti, da lahko horizontalno gledano zagotovimo da je zakonodaja jasna, enostavna in enostavna za izvajanje. Na področju, o katerem danes govorimo, vlada kaos. V dokumentih, ki ste jih dobili, govorimo o 23 različnih stvarih. 23 različnih podrobnosti je In to lahko potem pravzaprav pomnožite z 27 državami članicami, kajti vsaka država članica tolmači ta pravila na svoj način. In potem je seveda kmet tisti, ki pride zadnji na vrsto. Oni morajo interpretirati vsa ta pravila, ne glede na to, ali gre za kmete z 15 kozami ali za ogromne kmetijske obrate. Oni so tisti, ki morajo razumeti vse te podrobnosti. Zato tukaj lobiramo za novi način razmišljanja in a, to je tudi ponudila komisija. Mi smo sprejeli poročilo na lastno pobudo maja leta 2010 in to pomeni, da vse o čemer danes govorimo, mora temeljiti na preverjenih znanstvenih dejstvih in na izkušnjah iz eh, terena. In zakaj sem tako stroga pri tem pristopu, ki bi moral temeljiti na, dejstvu, eh, na dejstvih? Mm, namreč dobro počutje živali je obsežen koncept. Po eni strani imate vse um, borce za pravice živali, Na drugi strani spektra pa imamo ljudi, ki menijo, da so živali zgolj neki majhni stroji. In mi moramo sedaj nekako najti srednjo pot med tema dvema skrajnostima, najti moramo ravnovesje in uh, utemeliti naše zahteve na dejstvih. Uh, želimo pristop, ki bo temeljil na dejstvih, znanstveni pristop, želimo jasno poenostavitev in želimo da vse skupaj postane jasno. Pristop mora biti tudi takšen, da bo ga možno izvajati v praksi, delovati mora na, v vsakodnevnem življenju. Poleg tega moramo zagotoviti, da bo vse skupaj tudi stroškovno učinkovito. Potrebujemo takšen sistem, ki bo olajšal življenja proizvajalcev. Prav tako pa mora eh, vzreja živali s tem pristopom postati nekaj donosnega, ne pa nasprotno. Zato moramo razmisliti tudi o eh, spremljanju, nadzoru, o nadzoru izvajanja. Vse to je izredno pomembno v celotnem procesu razmišljanja. Eh, poleg tega potrebujemo tudi osnovni zakonodajni okvir ki bi moral biti kopija zakonodaje o prehrani. Ehm, to je mm, nek, osnovni, nek osnovno načelo, ki je zajeto v vsej zakonodaji o prehrani. Ehm, pogajanja eh, so dobro potekala, tudi s tretjimi državami nihče ne postavlja pod vprašaj eh, zahtev Evropske unije glede varne prehrane. In to ravno zato, ker imamo enoten varnostni standard v celotni Evropski uniji in ta varnostni standard morajo spoštovati vse države članice. Zato tega nihče ne podstavlja pod vprašaj. In to mora veljati tudi za države, ki uvažajo hrano v Evropsko unijo. Zato si tudi tukaj želim skupnega enostavnega kosa zakonodaje, eh, ki ga bomo lahko potem, eh, na katerega se bomo lahko potem oprli pri pogajanjih s temi državami. Glede tega dokumenta, naj vam povem, da moj delovni dokument lahko obsega samo štiri strani, zato sem seveda morala vse skupaj strniti. Eh, Govorimo o tem, da potrebujemo boljši nadzor, ko gre za antibiotike, za proizvajanje antibiotikov. Eh, to spada po točko 5. Govorimo o načelu eno zdravje potem eh, govorim tudi o, vrst, o celi vrsti sistemov za označevanje, tudi o tem je potrebno razpravljati. Eh, predvsem pa moramo razmisliti o tem, kako lahko uporabimo nove tehnologije. Tukaj obstaja toliko razno raznih eh, zahtev, ko gre za označevanje. Obstajajo tudi različne oblike označevanja. Dobra ideja bi bila, če bi razmislili o tem, ali je smiselno, da imamo te aplikacije na pametnih telefonih in tako naprej in da imamo aplikacije za spletno, za spletno nakupovanje. Ehm, ja, tukaj preprosto ne moremo omejiti pravic potrošnikov do informiranja, ampak preprosto je to včasih preveč zapisano prepleteno, ne moramo imeti na tisoče simbolov in oznak na eni sami embalaži. Zato bi morali morda bolj, bolje razmisliti o označevanju. In potem eh, bi na vas eh, naslovila tudi naslednji, naslednji poziv, ko boste podali svoje predloge. Prosim vas, da tukaj razmislite predvsem o kmetu, o njegovem vsakodnevnem življenju, skušajte biti kar se da jasni, in eh, poskrbite za to, da bodo zadeve lahko izvedljive. Hvala lepa. Gospe Polson, začenjamo z razpravo. Prosim vas, da, te, da ste kratki in jedrnati. Ob pol sedmih moramo zaključiti. Najprej Elizabet Jegle. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa poročevalki Paulsen. Na koncu je povedala tisti pomembni stavek. Pri vsem, kar tukaj počnemo, moramo razmisliti o tistih, ki jih izvajanje najbolj prizadene in to so ravno kmetje. Ehm, brez kmetov tukaj ne bomo uspešni, zato jih moramo pridobiti na svojo stran. Porčevalkin pristop se mi zdi dober, vem, da si je zelo prizadevala pri tem pristopu. In v našem odboru je vedno tako, da poročila ne morajo spoštovati uh, omejitev, uh, količinsko omejitev in uh, potem lahko dodatke unesemo skozi predloge sprememb. Pomembno se mi zdi, da spodbujamo zaščito živali, ampak to na ta način, da vse skupaj temelji na znanosti. In po drugi strani, če obstaja neko novo um, nek nov način uh, vzrejanja živali, uh, potem to tudi upoštevamo pri naši zakonodaji. Uh, v poročilu se večkrat zahteva, da se mora izvajati obstoječa zakonodaja in da se mora izvajanje le te nadzorovati. Če zakonodaja ni izvajana, To ravno vidimo pri direktivi o kokoših nesnicah. Vidimo tudi to, kar se dogaja na trgu z jajci. E, to je pravzaprav že zastrašujoče, kaj se dogaja v zvezi z e, jajci. E, se pravi jajca, ki prihajajo iz baterijskih kletk in tistih, ki ne prihajajo iz takšnih klet, kletk. Um, nämlich internationalen Handelsansätzen. Potem moramo spoštovati tudi določila Svetovne trgovinske organizacije, to je potrebno posod spoštovati. In tukaj imamo tudi jasne pravne zahteve. Vse kolege spominjam na to, kaj je zapisano v uvodnih izjavah, mm, spominjam vas tudi na vse maile, ki jih dobimo v zvezi s tem. Pozivam vas, da moramo s tem poročilom najti neko dobro srednjo pot. Ne smemo se. Ne smemo dopustiti, da bi na nas preveč vplivala samo ena ali druga stran. Dobiti moramo takšno poročilo, ki bo sprejemljivo za vse. In takšno eh, bo to poročilo samo, če bo temeljilo na znanstvenih dejstvih in če bo imelo jasne cilje, jasne zahteve. Eh, seveda bomo unesli tudi nekaj predlogov sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa. Evans, potem pa Rodost. Um, Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Paulsen za njeno delo in pa za njeno pripravljenost in pa prizadevanja za to, da bi tukaj našli skupno stališče. Mislim, da je bil postopek zelo konstruktiven. Um, vemo, da obstaja veliko problemov v zvezi s trenutno zakonodajo o dobrem počutju živali, zlasti obstajajo problemi na področju izvajanja. Gospa Polson je opozorila na to, da moramo razmišljati o kmetih. Vsi vemo, kaj se zgodi, če se zakonodajo ne izvaja ustrezno. E, vemo, kaj se je zgodilo v Walesu v zvezi z direktivo o kokoših nesnicah. Na tisoče evrov porabimo letno za dobro počutje živali in zato se moramo posvetiti temu vprašanju izvajanja. Pozdravljam tudi idejo o horizontalni zakonodaji o dobrem počutju živali. Tudi moja skupina to podpira. Eh, naša prednostna naloga mora biti ta, da imamo boljši sistem izvajanja zakonodaje z posameznimi mejniki, tako da bo komisija vedela uh, sproti, da države članice ne upoštevajo rokov, ne pa da to vedo šele, ko je za to prepozno. Zato seveda moramo vse skupaj spremljati, nadzorovati izvajanje in pomagati tistim državam, ki imajo težave pri izvajanju. Prav tako moramo opozoriti na problem prevoza živali. Razpravljamo o poročilu v zvezi s tem, ampak želimo si, da bi tudi pri strategiji za dobro počutje živali imeli to omenjeno. E, prav tako se želimo, da bi dobro počutje živali dobila, dobilo večjo pozornost pri programih financiranja iz drugega stebra. Trenutno samo devet držav članic uporablja plačila za dobro počutje živali v okviru drugega stebra in ta številka bi morala biti višja. Ta plačila bi morala postati obvezna. In še uh, naj omenim to, kar, uh, na kar so me opozorili kmetje iz mojega volilnega okrožja, namreč zahtevajo, da pri uvozu iz tretjih držav zastavimo enako visoke standarde um, pri uvozu iz tretjih držav, kot pa jih zahtevamo v Evropski uniji. Z veseljem izpolnjujejo standarde glede dobrega počutja živali, ampak ne zdi se jim pravično, da se ne spoštuje enakih standardov pri uvozu iz tretjih držav. Um, gospa Pošan je omenila eh, tudi to, da moramo podpreti tiste proizvajalce, ki spoštujejo visoke standarde, istočasno moramo eh, izpolnjevati tudi zahteve naših potrošnikov. Hvala lepa, Ulrike Rodos, potem pa George Lyon. No. Hvala lepa, gospod predsedujoči v imenu Dančile Sarbu, poročevalke v senci v imenu skupine SD, eh, ki danes ne more biti z nami. Eh, se zahvaljujem gospe Polson za osnutek poročila. Zase se zahvaljujem za njeno pripravljenost na posvete z poročevalci v senci in zato, da je vključila v poročilo njihove ideje in pripombe. Gospa Sarbu se strinja z številnimi predlogi iz osnutka poročila. Poročilo ponuja dobro izhodišče za jasno stališče o strategiji za začito in dobro počutje živali med leti 2012 in 2015 poskrbeti moramo za to, da bo ta strategija vključila vse živali in da se ne bo um, osredotočila samo na države v kmetijstvu, eh, živali, ki so uporabi v kmetijstvu. Moramo upoštevati tudi potepuške živali in pa domače živali. Programi sterilizacije za. Um, rešitev problema Eh, živali, ki nimajo lastnika, torej za potepuške živali, to mora biti del strategije, prav tako moramo vključiti živali eh, iz živalskih eh, vrtov. Pogosto se zakonodaja na tem področju ne izvaja ustrezno in zato mora tudi živali v živalskih vrtovih postati del te strategije. Potem mm, vse te omenjene živali, potepuške, domače živali in tako naprej um, vse to bi lahko vključili v omrežje informiranja o dobrem počutju živali. Parlament je to zahteval že v poročilu iz leta 2009 in to bi se moralo začeti končno izvajati. Omrežje referenčnih centrov mora zajemati vse države članice, ne pa, kot je nedavno predlagal komisar, samo nekatere države članice. Gospa Sarbu podpira tudi predlog o okvirni zakonodaji o dobrem počutju živali podarja, da je tudi tukaj potrebno z, vključiti živali živalskih vrtov, domače živali in pa potepuške živali. Um, številni problemi, ko gre za mučenje živali, namreč eh, ne zadevajo kmetijskih živali. Uh, Eh, in to mora upoštevati naša strategija, če želi biti učinkovita. Hvala. Bardzo dziękujemy. Teraz poprosimy pana posła Lajona. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lajon. Uh, thank you, uh, President. Could I, uh... Hvala lepa, predsedujoči. Tudi sam čestitam kolegici Marit Polsen za odličen osnutek poročila. Tukaj gre za izredno pomembno temo um, no, neko področje, ki so jo že omenili kolegi in na katero se moramo osredotočiti in zagotoviti izvajanje zakonodaje. No, videli smo, eh, kaj se je zgodilo v zakonodaji v zvezi z jajci in pa z dobrim počutjem prašičev. Zdi se, da imajo države članice nek eh, sproščen odnos do zakonodaje, ki jo sprejemamo tukaj v parlamentu. Čeprav, no, ker imajo dolgo obdobje za izvajanje, vedo, da tudi če ne bodo vsega skupaj pravočasno izvajale, uh, bo še vedno trajalo dve do tri leta, predtem bo ukrepala komisija in bodo jim naložene sankcije. Zato komisija ne more hitro ukrepati in ne more zagotoviti, da bo zakonodaja spoštovana do 1. januarja v primeru zakonodaje o jajcih. Zato smo pogosto kot tarča nasmeha, eh, posmeha. Sprememo zakonodajo, na to pa je nihče ne upošteva. To velja tudi za zakonodajo o transportu živali. Nima smisla, da tukaj sprejemamo zakonodajo, ki jo potem ne moremo izvajati. Dobra je ideja o pravnih menikih. Tukaj bi države članice morale poročati o napredku. Uh, tudi ko je šlo za kokoše nesnice, smo ugotovili, da je bilo zelo težko ugotoviti, katere so bile tiste države, ki so spoštovali zakonodajo in ne. In samo v zadnjem trenutku smo lahko vedeli, kdo spoštuje zakonodajo in kdo ne. In če bi unesli za, eh, sedaj zahtevo po, sprož, po sprotnem poročanju o napredku, bi s tem eh, izboljšali stanje. Moramo tudi razmisliti o tem, ali komisija lahko sprejme določene sankcije, preden eh, je dosežen končni rok. Moramo razmisliti tudi o tem, kakšni so primerni ukrepi in kakšno pravno osnovo mora imeti zalete komisije, zato da lahko zgodaj ukrepa. mora, namesto da skušamo države članice prisiliti v izvajanju po izteku roka, moramo za to poskrbiti že pred iztekom roka. Um, in zato moramo tudi okrepiti priporočila, tudi že v naših osnutkih poročila. Sicer pa sem zadovoljen z usmeritvijo, ki jo je brala poročevalka. Brita. Hvala, George. Brita. Ja, danke. Also, erst einmal äh, möchte ich mich dafür bedanken. Hvala. Najprej se zahvaljujem za to, že, da je bilo že v pripravi poročila veliko razprav, ne samo za pročevalce v senci, ampak tudi za, za ostalimi, ki jih to zanima. Govorili ste o pravicah potrošnikov. Mislim, da pogosto pozabljamo na to, da napak ne zagrešijo samo kmetovalci, ampak tudi uh, potrošniki. Ni dovolj, da potrošnik uh, um, zahteva neke informacije, mora tudi poskrbeti za to, da te informacije dobi. Ni dovolj, da imamo vse breme vedno samo na strani proizvajalcev. Uh, po drugi strani pa nihče um, ne ceni vsega dela, ki je v zvezi s tem povezano. Potem uh, strinjam se s tem, da mora vse skupaj. Mm, temeljiti na znanstvenih dejstvih, da moramo pustiti čustva ob strani ravno zato, ker smo zasuti z eh, zelo čustvenimi pismi eh, ali celo z grožnjami, ko razpravljamo o dobrem počutju živali. Kot poslanci se moramo osredotočiti na dejstva. Eh, glavni, en izmed glavnih problemov, kako so povedali številni, je seveda ne izvanje obstoječe zakonodaje. To vedno znova vodi do izkrivljanja konkurenčnosti in do slabšega položaja tistih eh, držav, ki dejansko izvajajo zakonodajo. Tiste države, ki pravilno izvajo zakonodaje, eh, bi morali biti upravičene do določenih zahtev ravno zaradi skrivljanja konkurence. Eh, ne more biti tako, da tukaj nimamo nobene možnosti pritiska, kako doseči to, da bo zakonodaja izvajana posod. Eh, tukaj se zdi, da imamo politiko dveh hitrosti v Evropski uniji, tudi v sektorju dobrega počutja živali. Se pravi, imamo tiste države, ki imajo. Eh, tiste države, ki želijo doseči več pri dobrem počutju živali eh, in tiste, ki naredijo za to manj. Zdi se, da imamo celo nek princip škari. Imamo tiste države, ki to zelo slabo uh, Eh, izvajajo in zato imajo določene konkurenčne prednosti in pa tiste države, ki naredijo veliko za zaščito živali um, in so potem v slabšem konkurenčnem položaju. Ne vem, če je tukaj ta princip dve hitrosti vedno dober. Potem strinjam se tudi za to zahtevo, da moramo tukaj zajeti vse živali. Zaščita živali mora veljati ne glede na to, ali vzrejaš eh, eno žival ali pa eh, več živali. Zahteve morajo biti prilagojene ne glede na število živali. Potem tudi, ko govorimo o možnosti certifikatov glede tega, ali imajo kmetje posebne, eh, posebna usposabljanja, Eh, torej upoštevati moramo, da obstajajo kmetje, ki so visoko usposo, že izobraženi, usposabljeni, če bojo morali sedaj imeti dodatno usposabljanje za dobro počutje živali, potem to uh, ni nujno smiselno. Pri marsikaterih polut, poklicnih usposabljanjih že je z, um, zajeto tudi usposabljanje glede dobrega počutja živali. Dobro bi bilo, če bi določene poklicne uh, eh, usposabljanje če bi določena poklicna usposabljena že priznali. In pa potem še paziti moramo na to, da naša zakonodaja ne bo preveč podrobna. Včasih potem dosežemo protislovja, eh, tudi naprimer pri prevozu živali. Nek, uh, ribogojec mi je, govoril, mi je spregovoril o tem, da ima velike probleme pri prevozu, kaj ti v zvezi z oziroma v skladu z direktivo o prevozu živali mora redno poskrbeti za hidratacijo živali, kar pa seveda pri uh, postrvih, ki so tako ali tako v vodi, nekoliko težko. Zato moramo paziti pri tem, moramo paziti, da pri naših zahtevah ne bomo preveč podrobni in zahtevni. Hvala. E, Hvala lepa. Sedaj je pa Julie Gerling, ki mimo grede čestitam, da je postala ponopravna članica tega odbora. Hvala lepa. Samo nekaj stvari v zvezi s tem poročilom. Sama sem eh, poročevalka v senci za ECR. Eh, e Mm, ampak vseeno bom to eh, predstavljala tudi kot moje osebno mnenje. Videti moramo, da gre tukaj za strategijo. Čestitam poročevalki, kaj ti težko se je vedno držati strateških vidikov in se ne spuščati preveč v podrobnosti. Ampak mislim, da bi vseeno morali biti pri nekaterih področjih bolj specifični. Uh, najprej to osredotočanje na izvajanje. Tukaj podpiram vse, kar je bilo povedano. Mislim, da bi morali opozoriti na tiste direktive, ki so, eh, so že veljavne, ampak se jih ne izvaja pravilno. Naprimer, Eh, direktiva o živalskih eh, vrtovih. Ni nujno, da to kakorkoli spreminjamo, potrebno je samo obstoječo direktivo izvajati. In eh, v tem smislu bom vložila nekaj predlogov sprememb. Prav tako mislim, da moramo sprejeti jasno odločitev o tem, ali želimo tukaj vključiti potepuške živali. Nisem prepričana, če se mi to zdi prav morda je to bolj v prisotnosti držav članic, ne pa Evropske unije. Še vedno obstajajo problemi v zvezi z gibanjem teh živali. Um, ampak mislim, da bi morali tukaj imeti neko specifično definicijo um, vzgajane živali. Potem tudi mm, bi želela nekaj povedati o zakolu živali. Tukaj moramo pozoriti na zavezo komisarja Dalija, Ta zaveza je bila sprejeta tekom plenarne razprave o informacijah potrošniku na označevanju. To naj bi komisar posebej omenil v strategiji o dobrem počutju živali. Zato moramo tukaj biti specifični in moramo vprašati, eh, kaj je komisija napravila na tem, na tem področju in kje bo to vidno v strategiji o dobrem počutju živali. Eh, kolegi komisarjev se je zavezal k temu, da bo pokril to točko in eh, tudi v zvezi s tem bom uložila predlog spremembe. Hvala. La parola, la Hvala lepa. Mišel, želiš še besedo? Oui, il s'agit d'un dossier euh, očitno je, da v evropskih državah ne dojemajo tega vprašanja na enak način. Res je, da govorimo sedaj o evropskem okviru na tem področju in v tem poročilu se povezujeta dve temi. Dobro počutje živali in tudi dobrobit ljudi. Sam bi želel, da se v to strategijo unese še en element in sicer, kaj se dogaja z zdravstvenim stanjem divje favne v primerjavi z domačo favno. Obstajajo znanstvene študije, ki kažejo na to, da se v tej divji favni razvijajo bolezni, ki so prenosljive tudi potem na domačo favno in tudi na človeka. Zato bi morali v tej strategiji omeniti tudi to vprašanje, kajti dobro počutje živali je povezano tudi z dobrobitjem ljudi. Hvala. Grazie, Hvala lepa, Mišel. Sedaj pa besedo dobi komisija. Gospod Simonin, izvolite. Potem pa besedo dobi še poročevalka. Merci, Hvala lepa, predsednik. Pravzaprav nimam kaj dosti dodati k temu. Kot vidim, ste zelo dobro obveščeni, to sem gotovil že na zadnji razpravi. Samo par stvari bi rad pojasnil glede dveh zadev, ki sta se mi zdeli nekoliko bolj izpostavljeni v tej razpravi kar zadeva mačke in pse, torej domače živali, bolj specifično mačke in pse. Zanimivo je, da je tudi v svetu potekala razprava ob koncu leta 2010 v času belgijskega predsedovanja. Belgijsko predsedstvo je takrat prosilo komisijo, da pripravi študijo o psih in mačkah, ki se jih uporablja tudi v tržne namene. Zato smo takrat pripravili študijo, tudi o tem, ali naj se spreme okrepi na tem področju ali ne. Poslanke in poslance bi rado pozoril na to, da ko gre za te zapuščene živali, nismo prepričani, ali res imamo pristojnost na evropski ravni. Ne bom rekel, da problemi ne obstajajo, obstajajo tudi problemi dobrega počutja živali v nekaterih državah, je pa res, da je tu bolj problematično vprašanje pristojnosti to je res treba povdariti. 13. člen iz pogodbe Unije ne daje mandata oziroma pristojnosti za reševanje vprašanj dobrega počutja živali, lahko se samo s tem ukvarjamo. Tu gre za pomembno ločnico. Druga zadeva, to ste namreč specifično izpostavili, označevanje. Ko gre za živali, naj pojasnim, da je potekala razprava o tem, ko smo sprejemali uredbo o posredovanju informacij potrošnikom. Komisija je takrat pripravila študijo o smotrnosti označevanja in posredovanja informacij potrošnikom. Naj podarim, da se je komisija že zavezala, da bo te informacije posredovala. V prilogi k strategiji tudi najdete seznam vseh informacij. Hvala. Hvala lepa komisiji, sedaj pa poročevalka, ki bo tudi zaključila to razpravo. Gospa Polson, izvolite. Ja, izhajam iz tega, da bi vse živali morali vključiti v neko okvirno zakonodajo o zaščiti živali. Ampak, če govorim o kmetijskih živali, je to zato, ker je to naša pristojnost kot odbor za kmetijstvo in dejstvo, da 95 odstotkov živali um, vzgajajo kmetje. Ko gre za divje živali, no, one so v divjini, kaj ne? Zato ne vem, ali lahko uh, to vključimo v zakonodajo. Živim v majhni vasi, ker imamo volkove. Uh, divje lisice in prašiče in tako naprej. In samo 300 metrov od uh, moje kuhinje sem nedavno videla um, losa. Mislim, da bi vse te živali morali vključiti. Ampak, ko govorimo o teh pravnih menikih, pomislite tukaj na kokoši nesnice. Na to direktivo je bilo 12 mm, let priprav in kmet, eh, komisija ni mogla narediti nič, dokler ni minilo teh 12 let. Eh, čeprav so države članice kršile pravila, zato moramo najti neke vrste pravni mehanizem za to, da bo Evropska komisija lahko nadzorovala izvajanje zakonodaje. Ko gre za označevanje, naj dodam samo eno. Um, ja, um, tukaj seveda imamo zakonodajo o zakolu živali, o in imamo tudi omenjene specifične izjeme oziroma izuzetja. Ampak ali se vam ne zdi, da je bolj pomembno, da izvajamo to zakonodajo in zagotovimo, da je zakol živali primeren? Obstajajo države, eh, kjer se 80 odstotkov živali um, zakolje na ta način, da niso omamljene, čeprav imamo zakonodajo na tem področju. Vsekakor mislim, da je izvajanje obstoječe zakonodaje najpomembnejši del našega dela. No, zahvaljujem se za resnično odlično razpravo in za vse odlično delo, ki so ga opravili poročevalci v Senci in drugi udeleženi. Hvala vsem skupaj. Hvala lepa podpredsednici Polson. Rok za vložitev predlogov sprememb je 30. marec do 12. Hvala lepo vsem. Odbor je s tem zaključil z delom za danes. Jutri se vidimo ob 9. Koordinatorji ob 9.45 nadaljujemo z zasedanjem odbora. Hvala lepo in lepo večer vsem.